Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort. Spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo s sestankom našega odbora in prehajamo na točko 11 našega dnevnega reda. Gre za odpadno električno in elektronsko opremo, tako imenovana OEEO e e direktiva. Karl Heinz Florenc je poročevalec na to pomembno temo in nas bo tudi uvedel v temo. Prosim, gospod Florenc. Hvala lepa, gospod predsednik. Leta 2002 smo prvič poskusili v Evropski uniji se soočiti s tem, da bi organizirali zbiranje odpadnih električnih in elektronskih naprav. To je bila velika naloga. Takrat smo to prvič poskusili, in sicer ustvariti pravila, usklajena pravila v EU. Kajti vemo, da je izvedba še zelo odvisna od držav članic. In nekatera čudna pravila iz prve direktive OEEO, e e so bila takšna zato, ker nismo točno vedeli, kako naj to zadevo uredimo. In pred leti torej nismo točno vedeli, kako bomo direktivo izvajali. Vemo, da je električna in elektronska oprema in odpadki le teh nekaj, kar je vedno bolj pogosto najti v naših gospodinstvih in tudi zelo hitro zastara ta oprema. Zato nas seveda zanima, kako bi lahko te sorovine potem tudi predelali in morda celo reciklirali. In takrat je bila zamisel taka, torej leta tisoč, smo že vedeli, da bomo na dolgi rok prišli v konflikt s sorovinami. In ta direktiva OEEO e e nam omogoča, da, se, da te sorovine bolje uporabimo. Potem pa smo bili pred veliko težavo, ko smo ugotovili, da prva direktiva ni bila tako uspešna, kot smo si želeli. Samo 40 odstotkov elektronske opreme gre za poslovno in potrošniško opremo. Torej, samo 40 odstotkov je spadalo pod to direktivo OEEO. E e in na koncu smo ugotovili, da je to samo tretjina vseh elektronskih naprav. Seveda se lahko prepiramo, zakaj je šlo samo za 33 odstotkov. Najslabše je bilo to, da pri 70 odstotkih nismo točno vedeli, kako, kaj storiti z nekaterimi nevarnimi snovmi. In torej nismo vedeli, kako so se te uporabile, kako so se te reciklirale, seveda strokovno gotovo ne. In to želimo sedaj spremeniti. To je prav, komisija je reagirala in nam podala nekaj predlogov in mislim, da jih je kar nekaj zelo privlačnih. Gotovo, vedno imamo ljudi, ki so proti. Imamo gromozanski skupni trg, zato to urejamo v Evropi in ne v nacionalnih parlamentih. In prav kar se elektronske opreme tiče, imamo zelo nacionalna pravila in mislim, da je to napačen pristop. Mislim, da moramo se intenzivno pogovoriti o tem. Naj pridem do svoje prve točke in naj zadam vprašanje komisiji. V stari direktivi je zapisano, da je področje uporabe OEEO e e in tudi še enega sporednega dokumenta nekaj, kar je urejeno v direktivi OEEO. E zdaj bo to obrnjeno, zdaj bo vse urejeno v tem usporednem dokumentu. In sicer po členu 95. To je pravna podlaga. To je bilo nekoliko težavno, vedno nekoliko težavno, vendar pa če so standardi dovolj visoki, potem lahko to naredimo po členu 95. Seveda pa moramo imeti ambiciozne standarde in če jih imamo, potem se strinjam s 95. členom. To je torej vprašanje za komisijo, zakaj predlaga to da bi področje uporabe imeli urejeno v tem sporednem dokumentu ali ne bi bilo bolje, če bi to storili za vsako v svoji direktivi. Nekateri so si želeli 5, nekateri 11 kg, nekateri tudi nič in tako kot pri sistemu ETS to je socialdemokratski koordinator zelo dobro opisal prej. Tako smo tudi pri OEEO e e bili na tem, da je šlo za konkurenco med svetom, parlamentom in komisijo in potem smo se dogovorili za 4 kg. Kajti nekatere države so, bi imele drugače težave. Mislim, da je Nemčija imela 14-15 kg, tudi Avstrija in potem smo se dogovorili o kompromisu. Sedaj ne bo več kilogramov, šlo bo za odstotke in ti odstotki bi se naj naslonili na zadnji dve leti, ko je bil določen proizvod na trgu. Da pa s temi odstotki želimo torej zagotoviti surovine za naše naslednike, za prihodne generacije. Želimo torej vrčevati pri surovinah in zato moramo zapisati ambiciozne odstotke novejših državah članicah bo morda glede tega nekaj težav, to lahko spremem, vendar pa tu bomo že našli rešitev. Vprašanje komisiji, kako ste prišli do teh 65 odstotkov, nam lahko to razložite in predlagajte, prosim. Torej, predlagajte business to business and in business to consumer. Malo bolj se moram osredotočiti na temo. Torej, želimo si ambicioznega predloga in ne želimo si, da bi nam spodletelo. In še vprašanje komisiji. Kaj se bo dogajalo do leta 2016? Kaj ti predlagate, da bi naj to stopilo veljavo takrat? Kaj bomo počeli do takrat? ne bo prišlo do vrzeli in kako bi lahko to vrzel zapolnili, kakorkoli že. Trideset odstotkov je bilo reciklirane opreme preko direktive OEEO e e in tukaj bomo morali natančno opredeliti, kako in kje bi morali reciklirati dati elektronsko opremo na razpolago in kako bo potrošnik lahko podal še večji prispevek. Nekateri pravijo, da bi morali tudi zobno kremo in zobno ščetko reciklirati. Seveda sem mnenja, da mora potrošnik tudi prispevati svoje in mora prinesti to blago do zbirališča ali pa oddati kako drugače. In tukaj moramo zagotoviti, da ne bomo izgubili velikega odstotka naprav. In ne vem, kako je pri vas, vendar pa, če jaz postavim hladilnik ob 8. zvečer na ulico, potem ga ob 8. zjutraj ni več. Pa tu ne gre za uradno zbiranje nekdo ga pač vzame. In seveda, če ga neuradno, recimo temu reciklirajo potem, lahko pride tudi do izpusta nevarnih snovi. Gotovo to ni enostavno vse skupaj dokumentirati, vendar pa gotovo je potrebno teh 33 odstotkov še zvišati. In gotovo bo komisija lahko povedala kaj o tem. Sedaj pa, po mojem mnenju, najteže vprašanje namreč registracija proizvajalcev in opredelitev. Že takrat je bil to zelo težaven boj in že takrat smo želeli vse urediti na nacionalni ravni. Živim v državi, kjer želijo to urejati celo v zvezdnih deželah, tudi Avstrija ima podobne razmere. V Nemčiji smo sedaj to spremenili, sedaj se to ureja na federalni ravni. Zdaj pa sem mnenja, da bi naj ta čudoviti skupni trg moral imeti možnost ponuditi registracijsko točko in to bi lahko bilo tudi v tisti državi, kjer so proizvajalci doma. Vsekakor pa bi morali imeti na razpolago informacije, da bi, na primer, pomivalni stroj oziroma ja, pomivalni stroj, ki je registriran, dovoljen za dajanje na trg na nizozemske, lahko prodali tudi na portugalskem. Kakorkoli že, zadeve so precej zapletene in tudi stroški so zelo raznoliki, vendar pa ne smemo pustiti, da bi nas zavedli. moram reči, da si ne znam predstavljati, da bi usklajevanje bilo teže med Berlinom in Portugalsko, kot je med Berlinom in Minhnom. Vemo, da torej imamo ta skupni trg in da imamo različne finančne uredbe in pravila. In če potem ugotovimo, da se pri registraciji razvije trg, ko imamo bolj poceni in draže države, potem mislim, da to niti ni slabo. Kakorkoli že, biti pa moramo previdni. Zdi pa se mi korak nazaj, če bi pristojni organi, to je tudi naprimer moje ministrstvo za okolje, pa tudi institucije, ki se ukvarjajo s financami na nacionalni ravni, da bi želeli ohraniti svoj status. To lahko razumem, vendar pa, da bi imeli sedaj 27 različnih sistemov, se mi ne zdi učinkovito in se mi zdi predrago. Zato mislim, da bi morali imeti drugačne instrumente. Ena finančna točka to verjetno ne bo uspelo, vendar pa to so predlogi industrije, ki so zelo staromodni in ki jih ne razumem. Do sedaj je bilo tako, da so zbirališča bila odločilna točka, ko so stroške prevzeli proizvajalci. Komisija predlaga, da bi to bilo drugače. To je torej izboljšava, čeprav sem mnenja, da bi tudi potrošnik moral prevzeti določene obveze. Spoštovane gospe in gospodje, to je to, kar bi rad predlagal. To so najpomembnejše točke. Imamo zelo poseben postopek, to ni komitologija, to tega ne znam izgovoriti niti. Smo pa sklenili, da lahko se odzovemo le takrat, ko komisija meni, da je nekaj smiselno spremeniti. Vedno sem menil, da parlament nadzira upravo. In očitno ni tako. mislim, da moramo tukaj kot poslanci poseči, če želimo. Zdi pa se, da gremo tukaj po poti, ki nas vodi do tega, da lahko razpravljamo in spremenimo samo področja, za katera je komisija predlagala, da se to stori. Tega ne smemo več sprejeti, več sprejemati in vesel bi bil, če bi komisija odgovorila na moje vprašanja, čeprav posebno, kar se tiče koncepta business to business in business to consumer. In potem še vprašanje avtorizacije in finančnih sistemov. Mislim, da imamo tukaj gromozansko birokracijo in tukaj bi lahko prihranili veliko sredstev in bi lahko ta sredstva namenili okoljskim projektom. Ja, vielen Dank, äh, Karl-Heinz Florenz. Hvala lepa, Karl-Heinz Florenz, za kompetentno predstavitev te teme. Komisija ima možnost podati pobude in seveda lahko potem predlaga tudi spremembe. Parlament pač nima pravice pobude in tudi ne o novi pogodbi. Torej, Klaus Kökle, predstavnik komisije, prosim, imate besedo. Ja, yeah, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi poročevalcu za te prve odzive, pozdravljeni tudi vsi drugi v tej dvorani. Če začnem pri zadnjem vprašanju, ki ga je postavil gospod Florenc, namreč zakaj smo se odločili za postopek prenovitve. Zagotavljam vam, da tega nismo storili zato, da bi izključili druge institucije iz razprave. To smo storili v dobri veri. Še posebej zato, ker je postopek prenovitve uporaben, ko preglejujemo tako mlad, tako rekoč, mlado zakonodajo, ki se šele uveljavlja v državah. Zakaj smo v prenovitvi? tukaj se vedno pojavljajo pomisleki in skrbi in tudi postopek prenovitve lahko vsaj do neke mere zavaruje določene določbe, ki jih ni treba preurediti in zato smo prenovitev sprejeli zato, da zagotovimo neko vrsto kontinuitete in pravne varnosti za akterje v administracijah, upravah in tudi za gospodarske akterje, ki morajo še vedno nadaljevati svojim delom, medtem ko mi razpravljamo o morebitnih izboljšavah. Na čem temeli naš predlog? Stanje je bilo precej jasno, imeli smo precej novo zakonodajo, z njo smo imeli šele dve ali tri leta praktičnih izkušenj, potem smo se odločili za pregled. Vzroki za pregled so bili dobri, namreč poročevalec je to dobro tudi omenil. Določene pravne, upravne točke so se pojavile, ki jih je bilo po izkušnjah treba preučiti. In z okoljskega stališča moramo upoštevati, da nizke stopnje zbiranja te opreme niso koristile direktivi. Torej, neupravičena upravna bremena in učinkovita izraba okoljskega potencijala, to je bila podlaga za naš predlog. Sedaj pa specifično vprašanje, kar zadeva področje uporabe. Zakaj smo pri predlagali, da bi spremenili zaporedje, če lahko tako rečem. Stanje, kakršno je sedaj, kakor ga je tudi opisal poročevalec, je najprej prva direktiva opiše področje uporabe in druga temu sledi. To je problematično, kajti če ne upoštevamo direktiv tako, kot je treba, to vodi v nejasnosti. In ta problem smo poskusili rešiti tako, da smo spreobrnili vrstni red. V novem, v novem pregledu bi imeli področje uporabe, ki opredeljuje minimalni obvezujoč seznam izdelkov, ki je izčrpen v, v rosu in potem bi to predstavljalo minimalni skupni, minimalno skupno področje uporabe, ampak to bi seveda države članice lahko kadarkoli spremenile v okviru člena 175. Postavili ste tudi vprašanje, ali ne bi morali imeti določenih standardov za obdelavo, strinjam se s tem. Področje uporabe v smislu tega, kateri izdelki so tukaj vključeni, to ne bi onemogočalo uh, direktive OEEO, e e da bi vzpostavili standarde. Drugo vprašanje je zadevalo cilje in ali je ta cilj, kakor ga predlaga komisija, pravi cilj ali je logičen cilj in odkot izvirajo številke. Delno ste te številke že omenili. Na podlagi naših podatkov lahko povem naslednje. 85 odstotkov OEEO e e v EU se zbira. 85 odstotkov OEEO e se že zbira danes. In to pomeni 65 odstotkov tega, kar je bilo dano na trgu v preteklih letih. Žal pa od teh 85 odstotkov samo deloma države članice poročajo o tem. To seveda povzroča resne pomislike v zvezi z ravnovesjem. Bojimo se, da 50 do 55 odstotkov gre potem v podstandardno predelavo in tudi v nezakoniti izvoz menimo, da je ta direktiva in motivacije za to so jasne, da bi zagotovili surovine in tudi zagotovili dobro predelavo. Namreč ta direktiva bi morala biti namenjena temu, da zagotovimo, da se vseh 85 odstotkov obdela tako, kakor je v skladu s standardi. Ti odstotki nam zagotavljajo, da je tudi material, ki je zbran ločeno, obdelan v skladu s standardi. In mislim, da smo zavezani k temu, da to zagotovimo. Sprašvali ste, ali je zbiranje takšno, da je nujno treba od proizvajalcev zahtevati, da material zbirajo vse do tako rekoč urad potrošnikov mislimo, da bi v nekaterih okoliščinah to proizvajalcem lahko pomagalo doseči njihove zaveze v zvezi z zbiranjem visokih odstotkov OEEO, e e kajti ta zadnja stopnja med domačim pragom in zbiralnim središčem, to bi lahko koristilo proizvajalcem. Ampak. Povdariti želim, da to ni obvezno. Ohranili smo določbo, kakršna je že danes, da je to mogoče storiti, ampak da to ni nujno storiti. Priporočamo in spodbujamo države članice, da to preučijo, ampak to ni obvezno. Dobro, sedaj pa kar zadeva evidence, registre. To je bilo drugo veliko gonilo pregleda in tudi področje, ki smo potrebovali, veliko izboljšav. Posvetovali smo se z udeleženimi stranmi in poslušali smo gospodarske akterje in tudi druge udeležene strani. Vedno znova se je pojavljalo naslednje. Prevelike mere upravnih bremen, zato ker so operatarji morali izvajati več postopkov registracije in v nekaterih primerjih so morali za isti, isto opremo večkrat plačati. Na podlagi tega smo želeli evidenco ali registr, ki bi izpolnjevala določene minimalne zahteve v zvezi z delovanjem. Prva minimalna zahteva, ki jo želimo videti in ki jo predlagamo, je, da z samo enim dejanjem registracije, fizičnim sedenjem za računalnikom in izpolnitvijo obrazca, da bi to moralo zadostovati. In te, ti podatki bi potem morali biti na voljo v vseh državah članicah in za operatarja bi potem morala biti naloga opravljena. Ta enkratna registracija bi morala omogočati količine elektronske opreme, ki je na trgu, v Evropski uniji, tudi v drugih državah članicah. To je mogoče zlahka zagotoviti. In hkrati bi morali s tem obvestiti tudi druge evidence o morebitnih dvo, dvakratnih dvojnih plačilih in da ne bi zahtevali podvajanja plačil za določeno opremo. Tudi podatki o pretokih denarja bi morali biti na voljo. V skladu s tem želimo videti, tudi situacijo, ker gospodarski operater ne bi bil zadolžen vzpostaviti pravnega sedeža v vsaki državi članici, kjer so prisotni. Mislimo, da so zato na voljo tudi druge rešitve. To so moje prvi komentarji, prvi odgovori. Upam, da sem odgovoril na glavne točke. Seveda sem pripravljen podati tudi še nadaljno razlago, če si to želite. Hvala. Danke, Herr Köckler. Hvala lepa za te informacije. Do 16. ure imamo čas. Osem javljanj besedi imam. Želi še kdo? Drugače bom ta seznam tudi že zaključil. Torej predlagam. Deset vas je že, da omenimo čas na tri minute. Katlin, prosim. Dank u, eh, voorzitter. Ik zal eh, proberen zeer kort te zijn. Um... Ehm, Hallo, Lepa. Het parlement, ik heb hier uh, zes jaar geleden ook een termijn gezet. Ja, jaz nisem nova v parlamentu. Že v prejšnjem sklicu sem bila tukaj in sem strastno spremljala ta dosje Karl Heinz. Zadovoljna sem, da imam to priložnost ponovno. Tako da lahko iz srca rečem, da gre tukaj za izredno pomembno direktivo, In sploh sedaj, ko sem slišala mnenje komisije, lahko trdim, da je to direktiva, ki jo je treba izboljšati in ponovno pregledati. Naša skupina sicer nima problemov glede ciljev, ampak če je treba delovati v državah članicah, zato da bi bolje izpolnjevali okoljske ciljke, se je v to seveda treba zagnati. Vendar pa bo treba še razpravljati o tem, na kakšen način naj to dosežemo. Kar zadeva področje uporabe, nam je komisija dobro odgovorila, ampak glede na to, da mi je čas odmirjen, bi želela tukaj spomniti na par dejstev iz preteklosti, zato sem zelo presenečena, ko slišim komisijo, ko pravi, da je cilj 65 odstotkov, ampak po mojem mnenju mislim, da je dobro, da imamo za začetek nek cilj bolj relativno zastavljen, ne pa z absolutnimi številkami. Sicer je vaš pristop dober, vendar precej omejujoč in odgovor, ki nam ga daje komisija, kaže, da je ta omejujoč značaj tukaj samo še močnejši. Eh, Predvsej frustrantno je slišati, da je 85 odstotkov aparatov dejansko zbranih, vendar da jih je zelo malo na to recikliranih. Torej, ambiciozni cilji da, ampak spraš, vprašati se moramo, ali potrebujemo več takih ciljev. Vsekakor pa je gotovo, da potrebujemo boljši sistem nadzora in inšpekcije za to, da bi vedeli dobro, kaj se dogaja potem, ko se te aparate zbere. In v tem smislu bi kazalo ukrepiti direktivo. In drugič, eh, v dolgoročni perspektivi je še druga frustracija, ki jo čutim ta v zvezi s začetnim predlogom, da so tudi proizvajalci odgovorni, vendar pa ta odgovornost ni nikoli izražena v obliki nekega načela, ki bi se dejansko uresničevalo. Tako smo se v zadnjih letih zavedli, da obstajajo odgovorni proizvajalci, ki skušajo dati na trg proizvod na odgovoren način in skušajo tudi delati na tem, da bi se sistem še dodatno izboljšal. In zato mislim, da bi bilo treba direktivo še dodatno izboljšati v tem smislu. Ne gre samo za osebno odgovornost proizvajalcev, Zauzeti se moramo za to, da se bo te materijale na to res na primiran način ponovno uporabilo in recikliralo in da bodo lahko eh, zaradi tega na trg prišli boljše pripravljeni proizvodi. In tukaj bi citirala tudi nekega nemškega znanega profesorja, ki govori o načelu o nekem eh, na čelu, ki bi ga kazalo upoštevati in okrepiti v tej direktivi. Ampak v imenu naše skupine mislim, da bomo lahko podprli začetne cilje komisije, ki si je komisija zadala za ponovni pregled te direktive. Hvala lepa. Torej, to je zelo fascinantna tema. Ta panoga se zelo hitro spreminja. Radko Panajoto pa je naslednji. Thank you, sir. Thank you, chairman. <clears throat> Hvala, gospod predsednik. To je zelo pomembno vprašanje. To povdarjam zato, ker to predstavlja nove vire za Evropo, kako najti možnosti, da ponovno zberemo strateške elemente, kajte Evropa vsako leto veliko denarja plača za to, da ohrani računalniško industrijo v Evropi. Hvala poročevalcu, hvala tudi komisiji, kajte predstavila ste zelo pomembno temo. najti moramo najboljši način za zbiranje teh elementov, kajti ta tema je zelo koristna za nas in to moramo izvajati v vseh 27 državah, da izvajamo to novo mentaliteto. To je za nas najlažji način, čeprav seveda ni lahek, kajti v elektronski odprtosti odpadni elektronski opremi, imamo veliko elementov, ki jih potrebujemo. Thank you very much. Uh, Mihajl Tremopoulos. Mihajl Tremopoulos, prosim. No? Then... Ne, ne želite besede? Prav. Želi Gerlin, prosim. Thank you, Chairman. Um... Hvala, gospod predsednik. Želim podati samo nekaj začetnih pripomb svoje skupine pri branju predlagane prenovitve strani komisije, sem bila presenečena nad pomankanjem sofisticiranosti v zvezi z razumevanjem trga potrošniške elektronske opreme. Strinjam se s cilji, da bi povečali ravni recikliranja, ampak tukaj ni nič na podlagi česar bi lahko vedeli, zakaj smo na nekaterih področjih bolj uspešni, kateri izdelki se več reciklirajo. Ne razumejo trga namreč. Veliko, velike stopnje dosegamo pri beli tehniki, kje pa ne dosežemo dobrih rezultatov. Kajti naša naloga tukaj kot poslancev je, da razvijemo sistem, ki ne bo zadeval regulacije pravil, ampak to, kako lahko zagotovimo pobude in spodbudimo potrošnike in proizvajalce, da se strinjajo z našimi cili. Zato sem upala, da bomo videli rdečo nit v, tej, v tem predlogu, kako bi lahko stvari izboljšali. Zdi se mi, da imamo tukaj nekih naključnih 65 odstotkov, ki pa nas ne popelje v smeri našega cilja. Kako bomo lahko presodili, ali je ta prenovitev uspela? Tukaj imamo možnost, da umestimo neka merila, zato da lahko sledimo uspešnosti tega, nam ni uspelo v izvirni uredbi. Kakor sem povedala, vsi si prizadevamo za doseganje ciljev, ampak hudiče v podrobnostih, kako pravijo, ampak mislim, da tukaj še nismo storili dovolj. Hvala. Richard Zeber, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil tako poročevalcu, kot tudi predstavniku komisije za informacije. Tudi sam se zauzemam za evropsko strategijo glede sorovin in to vključuje gotovo tudi OEEO. E e vendar pa nisem točno razumel komisije, kar se pravne podlage tiče. Zakaj mora iti za prenovitev? Mislim, da bi morala biti naša naloga komisija pa podati predlog. In zato mislim, da ta oblika ni prava in zato tudi nisem zadovoljen s tem. Mislim, da izbrana pravna podlaga ni ustrezna. Mislim, da bi bil člen 95 boljši, ker gre za proizvode in ne samo člen 175. Nadalje vidim težave, ker obstajajo velike razlike med državami članicami, kako bi teh zahtevanih 65 odstotkov dosegli. Razlike med državami članicami so in so zelo očitne. Pomembno pa bi bilo, da bi ta pojem evropskega proizvajalca, ki ga želimo uvesti, če bi to delovalo, da bi spremenili tudi druga področja, še prav posebno, kar se prava tiče. Ko lahko vidimo, da Evropa žal nima dobro urejene pravne podlage na veliko področje glede skupnega trga. Komisija gre v pravo smer, kar se tega tiče, vendar pa ne gre dovolj daleč. Če želimo napredovati, moramo jamčiti, da bomo s tem pojmom evropskega proizvajalca imeli tudi delojoče pravo. In to žal sedaj ni tako imamo nacionalne sisteme, nekateri delujejo bolje, drugi slabše. In mislim, da moramo tukaj narediti dva koraka, en bo premalo. Prav tako je pomembno si jasno razdeliti naloge in bremena med državami članicami in proizvajalci. Gospodarstvo mora seveda imeti, organizirati center za zbiranje, za proizvode, vendar pa mm, v nekaterih državah članicah to deluje na mestni ravni. In mislim, da mora to tudi v direktivi biti jasno opredeljeno, kako bi naj to delovalo v prihodnosti. Nekoliko osupen sem bil nad izjavo. Predsednik prekinja. Tri minute imate na razpolago. Prav, hvala lepa, gospod predsednik, potem končujem. Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsednik. Jaz bi se želel navezati na okvirno direktivo za odpadke, ki predvideva hierarhijo, torej ponovno uporabo, reciklažo in in odstranitev po tem vrstnem redu. Tako da jaz ne vidim, če smo v tej smeri, glede na to direktivo, res storili kakšen korak naprej. Ponovna uporaba številnih aparatov kot takih je možna in gotovo bi bilo možno tudi reciklirati posamezne sestavne dele teh aparatov. Tako da mislim, da bi morali dosledno uporabljati to hierarhijo, ki smo jo odobrili za odpadke tudi tukaj. In navezal bi se tudi na to, kar je povedal kolega Panajotov. Ti integrirana vezja ponavadi vsebujejo tudi komponente, ki so izredno dragocene in če jih ne bi ponovno uporabljali, bi lahko prišlo do situacije, ko bi jih primankovalo. In zato moramo biti veliko bolj sistematični in natančni pri tovrstnih operacijah, zato da bi Zaradi tega pa jaz predlagam, da direktivo pregledamo v tem smislu, saj se mi ne zdi, da je njena uporaba dovolj dobra. Hvala. Ja, Hvala lepa, Peter Lize. Sredi. Hvala lepa, gospod predsednik. Podpiram stališče gospoda Florenca, imam pa tri specifične pripombe. Prvič, energetske žarnice, energetsko-vačne žarnice. To nas je zelo zaposlovalo v padorinem boju. Mnogo ljudi meni, da je živo srebro, ki je v teh žarnicah, nekaj, kar govori proti uporabi leteh. Komisija se s tem ne strinja, vendar pa gotovo bi bilo potrebno razmere izboljšati, kajti po mojem mnenju, kolikor vem, je živo srebro sebovano, vendar pa potrošniki verjetno ne bodo prinašali posameznih žarnic te centre za zbiranje. Seveda, lahko bi to pobirali tudi po domovih, vendar pa imamo tudi umestne rešitve. Najbolj smiselno se mi zdi, da bi tam, kjer proizvode kupimo, lahko jih tudi vračali. To bi bilo zelo praktično, kajti tako je tudi pri baterijah, naprimer. Nekateri prodajalci to že izvajajo in morda bi lahko razmislili o tem drugič. Fotonapetostna proizvodna. Mislim, da tukaj lahko prije do veliko težav, če bodo vključeni in uh, proizvajalce skrbi. In mislim, sem, da, mislim, da je kom, predlog komisije razumeni, ne bi smeriti preko tega. Potem pa, kar se prenovitve tiče, kot nekdani predsednik odbora za ustavne zadeve, imate prav, pobudo mora dati komisija. Vendar pa že v sedanjem medinstitucionalnem sporazumu je zapisano, da tam, kjer je to ustrezno, v angleščini if appropriate, lahko parlament in vsak odbor spremeni zadeve, ki jih komisija ne predlaga in pozivam, da bi to tolmačili na zelo širok način in da bi lahko potem sprejeli poročilo, ki bo doživelo veliko politično podporo vendar slab. Hvala lepa, kolega Lize. Če je to tako zapisano, bomo to tudi tako storili in bomo videli, kakšne predloge spremem bomo dobili. Sedaj pa Bogoslav Sonik, prosim. Ja, Hvala. bom navjonzač do tega, o čem mu Hvala. Želim nadaljevati tam, kjer se je končala Karl-Heinz Florenc in gospod Zieber. pokazati moramo, kako to deluje. Naprimer, v moji državi so se proizvajalci združili in ustanovili združenje za zbiranje. Postavili so kontejnerje pa vsod, žal pa med različnimi ljudmi obstaja pravo tekmovanje, kdo bo prej izropal te kontejnerje, oprema pa potem konča na odpadu. In ko hladilnik odpeljete na odpad, se tam razstavi tako, da to ni najbolj v skladu z ravnanjem prijazno okolju. Specialističnih obratov pa ne uporabljamo zato, ker vse izgine v tem sivem območju. Ta direktiva je ustvarila pravni trg za zbiranje elektronske opreme, ampak nobenega jamstva ni, da kdorkoli dejansko pravilno reciklira to opremo. Mislim, da če lahko premustimo ta problem v postopku prenovitve, če lahko ta virtualni trg spremenimo v resnični trg pri recikliranju nevarnih snovi, potem bi to koristilo vsem in tudi okolju. Dankeschön, Christopher Fjellner.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 premisliti, ali je ta prenovitev ustrezna. Vendar pa, kar se tiče stanja do sedaj, je veliko stvari dobrih. Vendar pa moramo premisliti tudi o tem, kako bo to vplivalo na trgovino, kajti seveda ne smemo zaplesti trgovine. Dobavne verige ne smejo biti zaradi tega bolj zapletene in bolj težavne. In še nekaj. Lahko bi vzpostavili več harmonizacije in to sta dejala tako Florence kot gospod Zeber. Mislim, da ta industrija še vedno povzroča veliko težav, kajti prav izvajanje bi lahko povzročilo težave. In zato moramo premisliti o tem, kako bomo obseg harmonizacije obsegu prenovitve lahko povečali. Ne spoznam se prav dobro na to področje, vendar pa me vseeno skrbi, da ta direktiva, ki zadeva domačo elektronsko opremo, v bistvu, da tukaj omenjamo tudi velike generatorje, torej industrijske naprave. Ne smemo ustvariti sistema, ki bi potem urejeval dvoje različnih elektronskih področij na zelo različen način. Razlike med računalnikom ali manjšo elektronsko napravo in velikim generatorjem so velike, zato moramo to upoštevati pri nadaljem delu. Sehr gut, das ist richtig so. Oreste Rossi. Der Rossi. Sì, grazie Presidente, sono d'accordo. Ja, hvala predsednik. Strinjam se s tem, kar so povedali kolegi večinoma. Mislim, da je nujno potrebno, da se zbirajo zbira elektronska oprema in to po sistemu, ki mora biti usklejen na ozemlju Evropske unije in tudi v posameznih državah. Treba je tudi določiti odgovornost za zbiranje elektronske in električne opreme na strani proizvajalcev. Seveda to lahko storimo, vendar zato potrebujemo določene osnovne pogoje in sicer, da, so, da bi obstajala obveznost za proizvajalce. Zato, zato, ker naj vam dam primer Italije. Državljan v Italiji lahko se reši starega televizorja ali pralnega stroja na različne načine, lahko jih odnese nekam v lokalne odpadne eh, od, odpade, kjer potem ne vemo prav dobro, kaj se z njimi zgodi, ali pa se jih eh, pošlje v tretje države kot obliko pomoči, ali pa se jih odnese eh, k dobaviteljem, ki ne vemo spet, kaj dobro s tem storijo. Tako da, kako lahko mi zahtevamo odgovorno ravnanje s eh, strani proizvajalcev, če ne določimo obveznosti za končne uporabnike, da te aparate, po, ko jih nehajo uporabljati, vrnejo tja, kamor jih morajo. In seveda to vse prinaša tudi dodatne stroške, ampak obveznost bi gotovo prinesla seboj tudi sankcije, sankcije, ki bi jih ne nazadnje padle na uporabnika. Hvala. Eh, Hvala lepa. Naslednja govornica, prosim. Kadenbach, ko govorimo o 65 odstotkih, ali gre tu na splošno, kajti vemo, da naprimer pri nekaterih napravah potrošniki zelo radi vračajo proizvode, pri drugih manj. Ali ne bi morda tukaj morali razlikovati med proizvodi? Florenc, Kökler, Dan... Morda še gospod Florenc in gospod Kökle kasneje o tem. Ja, vielen Dank. Ähm, ich denke, Eh, da. Sedaj pa gospa Vils. Hvala lepa. Mislim, da je dobro, da izboljšamo to direktivo odpadni električni in elektronski opremi. Vendar pa moramo vedeti, kakšni so cilji teh 65 odstotkov. Nekaj sem prebral, da bi to lahko dosegli v dveh letih in ne še leta 2016. Potem pa me moti tudi, da so cilji vezani na težo starih naprav in ne na različne vrste naprav. Mislim, da lahko to vodi do tega, da bodo laže naprave, kot je MP3 predvajalnih, vrženi v navadne smeti. Morda. No, bi lahko komisija povedala, kako bi lahko to uredili, se temu izognili in ali ne bi morali to urediti nekoliko drugače, kar še kvot zbiranja tiče. Merci. Še François Grostet. Rapid. Hvala, da mm, ste mi dali besedo. Poskušala bom biti zelo hitra in rada bi ustrajala pri področju uporabe te direktive in zahtevala, da se skrbi za to, da bodo fotovoltaični panoji izključeni iz uporabe te direktive, ker namreč pri tem, ko se zauzemamo za obnovljive vire energije, to pač ne spada zraven. Dobro poznamo tehnologijo za izdelavo teh panojev, pri čemer se uporablja kadmijeva spojina, ki je e, cenejša, vendar pa In torej študije kažejo, da je življenski cikl teh fotovoltaičnih tehnologij precej daljši, da je njihov odtis okoljski nižji in uh, tako naprej. Družbe, ki proizvajajo te panoje, so se prostovoljno odzvale in zauzele, da jih bodo zbirale in reciklirale, do tega bo prišlo verjetno v prihodnjih 20-30 letih in ne takoj. In zato mislim, da bi res morali fotovoltaične ponoje izključiti iz področja uporabe te direktive, ker sicer bomo mogoče tukaj storili kaj, kar je v nasprotju z našimi cilji. Hvala. Hvala lepa. To je tema, o kateri so veliko govorila tudi podjetja. Gre za te sončne plošče. Tako, sedaj pa spet dajem besedo gospodu Florencu. Yeah, ja, thank you. Thank you very much again. Najprej komisiji, potem gospod Florenc. Thank. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil vsem govornikom za svoje predloge in pripombe. Mislim pa, da bi najraje izbral dve skrbi, ki se najbolj pojavljata in tukaj gre za stopnjo zbiranja, naprimer prvo. Res je. Večino, torej najbolj razvita gospodarstva v Uniji, že imajo stopnjo zbiranja, ki je blizu 65 odstotkov. Torej, cilj za ta gospodarstva je danes že dosežen in v tem smislu se nismo nikoli strinjali s tistimi, ki pravijo, da je to ambiciozen cilj ali da je to cilj, ki ga ni možno doseči. Vendar pa, seveda moramo pripraviti direktivo, ki bo veljala za celotno EU in vemo, da imamo določene države članice, ki še ne dosegajo te stopnje in kjer bo potrebno postoriti še veliko več kjer se zelo malo naprav reciklira. Datum 2016 se nam zdi ustrezen, ker se nam zdi, da bodo do takrat tudi te ostale države dozorele v večini držav članic. In zato smo določili ta datum 2016. Vendar pa moramo meniti, da v tem predlogu nismo zelo jasni in drzni, kar se tega predloga tiče. Imamo dve varovalki. Prva je, da predlagamo, da se 2012, spet pogovorimo o tem, pripravili bomo poročilo o izvedljivosti. In to bi lahko bilo poročilo, ki bo govorilo o kvantiteti lahko pa je poročilo, ki bo govorilo tudi o diferencijaciji. In to je bila pripomba, ki sem jo veliko krat slišal, zakaj ne razlikujemo med različnimi tipi opreme, težo, lažjo, hladilno in tako dalje. Torej, obstaja možnost, da bi v naslednjih dveh, treh letih lahko podali to poročilo in podali tudi predlog, če bo potrebno, da cilje ustrezno tudi spremenimo. 85 odstotkov, zakaj ta odstotek? Mislim, in tukaj odgovarjam tudi na pomisleke, da ne izkoriščamo potencijala v polni meri, resnično menimo, da lahko tako ulovimo, če lahko tako rečem, vse odpadke, zajamemo vse odpadke. Kajti kar precej tipov naprav je, ki jih ne moramo reciklirati in to je teh 13 odstotkov. In to se običajno odvrže v domače odpadke. In tukaj bi potrebovali popolnoma drugačne ukrepe. Morali bi nadzorovati potem posameznike, posamezne potrošnike, kaj odvržejo smeti, Dobro, morda lahko to vse eno spremenimo še takrat, ko bomo govorili o tem poročilu. Torej, če bi bili zelo natančni, morali reči 87 odstotkov, vendar pa mi smo dali 85 odstotkov. Vse države članice pa morajo biti obravnavane glede na zahteve, ki so v direktivi. In da bi to zagotovili, smo prosili za polno poročanje. In konec leta želimo, da bi komisija 85 odstotkov sporočala komisiji in tako bi zagotovili, da ne bo prihajalo do nadaljnih težav. Kar se razlikovanja med cilji po kategorijah tiče, ko smo razpravljali o različnih možnostih, smo tem tudi govorili. In potem imamo različne številke glede na relativno pomembnost kategorij. Prišli pa smo do zaključka, da bi morda razlikovanje glede ciljev lahko hitro vodilo do preveč zapletenosti, ko bi bilo preveč zahtev po poročanju in to bi težko nadzorovali. in morda bi bilo tako preveč administrativnih bremen, tega pa si ne želimo in zaradi tega tega ne počnemo. Upam, da sem odgovoril na najpomembnejše pomisleke. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Hvala lepa, gospod Kökle. Karl Heinz Florenc, kako bomo nadaljevali s to temo? Najprej bi se rad zahvalil, kajti Tudi sam sem slišal veliko zelo zanimivih zadev, veliko potrditev. Veseli me, da se zdi, da se harmonizacija podpira. Če je predstavnik sveta tukaj, bi rad tudi vedel, zakaj je svet tako trmast glede nacionalnih pravil pri tem vprašanju. To je pravzaprav zelo usupljivo, da so vse države članice tako enotne. Verjetno ima to pravka s tem, da registracija pomeni tudi vir prihodkov za posamezne države. 65 odstotkov, to velja za vse sektore, vendar pa ni sporno, da bo v nekaterih novejših državah prihajalo do težav, kajti kot referenca sta zadnji dve leti. In če imamo hitro razvijajočo se novejšo državo, potem seveda ne moremo imeti previsokih zahtev. Mislim, da mora komisija resnično še enkrat pogledati, ali je to vzdržno. Bomo videli, kaj bomo tu storili, morda kakšne stopnje. Kolega Prodi, strinjam se, kar se hierarhije tiče. Tukaj smo sodelovali v veliki meri, vendar pa hierarhija ne sme biti tako toga, da bi zahtevali, da bi stare hladilnike, naprimer od moje babice, starega 28 let, spet reciklirali. Ne, takšnega se je potrebno, kar se da hitro znebiti. Torej, razumem to stremljenje k reciklaži, vendar pa vseeno moramo razlikovati komisija zahteva stopnjo oziroma predlaga stopnjo 80 odstotkov reciklaže in ponovne uporabe gotovo, lahko, se lahko o tem še pogovarjamo. Gospod Rosi, vaš, va, že vašega prispevka o selitvi viro CO2 nisem razumel, tega sedaj pa sploh ne. Povejte točno, če se si želite. V Italiji so slabše stopnje zbiranja kot v Bolgariji. In to ni krivda italijanskih državljanov, temveč da ni pravih pravil. Bodite jasni in pošteni. Vem, da to ni enostavno. Nisem socialni delavec, vendar pa potrebno je biti pošten. Torej, povejte, kje želite zbirati v Italiji, tako da bodo državljani vedeli, kam to blago pripeljati. Toliko o tem. Sicer pa sem vesel vsake pripombe in lahko rečem le, da kar se rokov tiče in predlogov poslancev, imam nekoliko težav. To je zelo kočljiva zadeva s temi togimi roki, kratkimi roki. Poskušal bom, vendar pa sporedna zakonodaja ROS ne govori pri temu. Želim si visoko kakovost in ne delovati prehitro, kajti sicer bi lahko ugotovili, da nam ni uspelo in da bi imeli rok za predloge sprememb, naprimer, samo nekaj dni in to usmerjam v smeri sekretarjata. Poskušal bom, obljubljam pa nič. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa. Rosi želi še razložiti to, kar je mislil, vendar pa zelo na kratko. Sicer to ni običajno, vendar pa to, kar bomo to sprejeli. No, necessario, presidente, perché proprio. Ja, je potrebno, gospod predsednik, zato ker se res nismo razumeli. Nič od tega, kar je bilo sedaj povedano, nisem rekel. Rekel sem, da se strinjam s tem, da se zbira elektronska in električna oprema, vendar pa sem ponazoril to tudi s problemom, ki ga imamo v Italiji, zato ker te aparate zbiramo na treh različnih ravneh. Z zbiranjem na ravni občin, drugič z zbiranjem s strani zasebnih zbirateljev, ki to zberejo, ne vemo točno kako. In tretjič, preko prostovoljnih organizacij, ki zbirajo to odpadno elektronsko opremo in jo pošiljajo v tretje države. Torej, če mi naložimo proizvajalcem odgovornost za zbiranje odpadne opreme, moramo tudi določiti obveznost za uporabnika. Zato, ker v nasprotnem primeru ne bomo ničesar dosegli. Povečali bomo samo stroške in proizvajalci bodo v tem primeru stroške lepo preložili na pleča uporabnikov. Hvala lepa. Florenc je sedaj to tudi razumel. Potem pa še vprašanje svetu. Zakaj si svet ne želi harmonizacije? Prosim. Thank you, Chair, and uh, good afternoon. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni tudi v imenu sveta. Nekaj besed o tem, kaj se dogaja v svetu v zvezi s to zakonodajo. Cilj, da bi poenostavili zakonodajo in zbiranje teh izdelkov, mislim, da se vse institucije strinjajo s tem, tudi institucije, ki izvajata prenovitev. Analizo v tem času bolj ali manj podpira več, oziroma vse države članice. Doseči želimo poenostavitev, ampak še vseeno zagotoviti dobro in okoljsko varno izvajanje Ta zakonodaja, ki trenutno velja samo omejen čas, bi še naprej veljala na podlagi nacionalnih sistemov, vendar lahko bi izboljšali način izvajanja. Imamo v pripravi postopek poenostavitve za različne akterje, za proizvajalce, za potrošnike in tudi za oblasti, ki so odgovorne za to, da da zagotovijo ustrezno in okolju prijazno izvajanje te direktive. In seveda se veselimo nadaljnih razprav z poročevalcem in drugih udeleženih strani. Ampak na kratko, to je to, kar zadeva svet. In še nekaj na kratko, v obdobju tega predsedstva je cilj, da nadaljujemo z delom na tem dosjeju in prizadevali si bomo zagotoviti poročilo o napredku do konca semestra in tudi dobro nadaljevanje dela v naslednjem predsedstvu. Hvala. Hvala lepa. Kar se časovnega razporeda in metode tiče, bi bilo dobro o tem razpravljati skupaj na plenarnem zasedanju, torej vsaj približno v istem času. torej konec novembra, začetek decembra osnutek poročila, potem aprila glasovanje v odboru, maja, takšen je načrt, pa na plenarnem zasedanju. Tako, sedaj pa naslednje vprašanje na to temo. Točka 12. Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi gospa Jill Evans je poročevalka. Prosim, uvedite nas v to temo. Uh, Hvala, gospod predsednik. Mislim, da želi najprej spregovoriti komisija, potem pa bom sama predstavila svoje zamisli v zvezi s poročilom. Sie wollen es gern umgekehrt haben, dann. Aha, želite obratno, dobro. Pa bomo začeli pri komisiji, prosim. Herr Kökler. Gospod Kökler. Ja, thank you very much again. Uh, Hvala lepa še enkrat. Upam, da bom zmogel v čim krajšem času predstaviti glavne značilnosti tega predloga. Zakaj predlagamo to, kar predlagamo? podobno kot v prejšnjem primeru, smo začeli izvajati pregled in znašli smo se v stanju, kjer imamo relativno novo zakonodajo in ta zakonodaja se je šele začela dobro izvajati in večina akterjev se je šele spoznavala z njo. Ne glede na to smo lahko videli, kako v direktivi OEEO e e nekatere slabosti v zvezi z izvajanjem, koherenco, v zvezi z dejanji med različnimi državami članicami. In to je, kako v OEO, e e povzročilo nepotrebne upravne obremenitve in pravne komplikacije. Komisija je zato preučila določene vidike, namreč vključevanje kategorij 8 in 9, medicinska oprema in merilni instrumenti. In še posebej, da preučimo seznam prepovedanih snovi in ga spremenimo, če je to potrebno. Pregled smo izvajali na enak način kot v OEEO, e e glede na to, da je ta zakonodaja tako nova, smo menili, da bi bilo dobro, da ne bi vsega vrgli skozi okno in zadeve revolucionirali, revolucionizirali, ampak da bi postopoma izboljšali tisto, kar ni delovalo. Tudi tukaj smo menili, da bi predlog prenovitve bil najprimernejši za to. Sedaj bom nekaj minut porabil za to, da vam predstavim glavne elemente predloga, kakršnega imate pred sabo. Osnovni cilji ostajajo enaki, tega nismo spreminjali. Naš cilj je, da določene nevarne snovi izločimo iz električne in elektronske opreme. Namen je, da bi zavarovali tiste, ki delajo s to opremo, ko enkrat postane odpadna in da bi zaščitili tudi okolje pred sprostitvijo snovi ob predelavi te opreme. Drugi pomemben element je to, da obstaja tudi možnost nedoločene tehnične uporabe izuzamemo iz te prepovedi, če in ko je takšna začasna, takšno začasno izuzetje potrebno in če ni drugih nadomestnih snovi na voljo. Ta cilj smo poskušali ohraniti čim manj, čim bolj takšen kot je. Prva sprememba, ki smo jo predlagali, je bila, da smo spreobrnili odnos med obema direktivama. Direktiva ROS je sedaj glavna, ima obvezujoč in izčrpen cilj opreme in direktiva OEEO e e temu sledi. Pojasnili smo številne definicije, ki so povzročale negotovosti in te definicije so sedaj v skladu z novo zakonodajo, ki se je začela izvajati od sprejetja direktive ROS, naprimer gospodarski operater, ampak podrobno smo predelili tudi, kaj je medicinska oprema in tudi pojem homogenih materijalov smo bolje opredelili, tako da se znebimo negotovosti. Sedaj pa eno bolj zahtevnih področji, namreč, da bi prilagodili prepoved nevarnih snovi. Zelo obsežno smo preučili potencijalne snovi, ki se uporabljajo v gospodarstvu in ki so iz določenih razlogov vzbujali skrb okoljski, z okoljskih vidikov ali zdravstvenih vidikov in preučili smo jih, ali naj te snovi uvrstimo na seznam. Zgodbo seveda poznate vsi v dvorani. Z zelo velikega seznama smo na koncu prišli na pet resnih kandidatov in pri natančni preučitvi teh petih kandidatov smo ločevali enega od drugih, to je sno TBBPA in to bi dejansko lahko uvrstili na seznam, ampak ker velja že strategija po izogibanju tveganjem, potem smo prišli do sklepa, da bi ta strategija morala zadovoljiti zadostovati in ni bilo potrebe po dvojnem, dvojni regulaciji. Preostale štiri snovi so bile identificirane kot kandidatke za poglobljeno analizo, ampak poglobljene analize nismo izvedli, zato niso bile dodane na seznam. Nismo imeli dovolj informacij o A. razpoložljivosti nadomestnih snovi in B. o stroškovni analizi morebitne prepovedi. Zato smo se odločili, da je te štiri snovi najbolje opredeliti kot uroče kandidatke, če lahko tako rečem, za uvrstitev na seznam, ampak potrebujemo še več dokazov, če se želimo spustiti v ta korak. In drugo pomembno vprašanje, ki ga moramo preučiti, je, kako bi zagotovili identifikacijo snovi, ki bi jih bilo treba v prihodnosti prepovedati. Predlagali smo, da bi pristop uskladili, koliko je izvedljivo in razumno, z novo zakonodajo o komikalijah, kemikalijah, ki je bila sprejeta od takrat, to je REACH. Prihodni postopek v vrščanju snovi na seznam prepovedanih snovi bi moral biti v skladu z REACH. Ampak to ne bi smelo biti predmet postopka odločanja REACH, to bi moralo ostati v ROSU. ROS bi torej ostal na svojem, čeprav bi z znanstvenega vidika sledili pristopu Riča. Preučili smo še drugi element. Prvi element je bil prepoved določenih snovi, drugi element pa so začasna izuzetja. Tukaj smo uvedli dva nova elementa. Prvi je, da spremenimo breme dokaza. Od sedaj naprej bodo morali tisti, ki želijo imeti izuzetje, dokazati, da je izuzetje upravičeno. Trenutno breme dokaza leži na komisiji in zaradi tega naloga pogosto skoraj da ni izvedljiva. In mimo grede, ta sprememba vremena dokaza je tudi v skladu z REACH in to vodi do dodatnega usklajevanja med zakonodajami. Predlagali smo tudi, da bi bolje opredelili razloge, na podlagi katerih lahko podamo izuzetja. Podlaga za to je, da smo danes v drugačnem stanju, v drugačni situaciji, kot smo bili pred sedmimi in osmimi leti. V številnih direktivah smo se dogovorili, da trajnostni razvoj temelji na treh stebrih, na okoljskem stebru in na gospodarskem ter socialnem stebru. Zato menimo, da bi bilo prav vse stebre uporabiti, ko razmišljamo o vzrokih za to, kdaj bomo dopustili izuzetja. Nadomestitev snovi je načeloma možna, ampak naprimer v določenem času niče ne bi mogel zagotoviti dovolj snovi na trgu in v tem primeru bi lahko resno ogrozili delovna mesta v Evropi. Zato mislimo, da morajo izuzete temeljiti na teh treh, treh stebrih trajnostnega razvoja. To direktivo še vedno muči nepopolno izvajanje v državah članicah. Z drugimi besedami, nadzor trga ni dovolj strog in pogosto tisti, ki ne upoštevajo pravil, s tem lahko tudi dobijo določene koristi. Zato smo uvedli nove mehanizme, kar zadeva skladnost proizvodo in tudi nadzor trga. Tukaj smo predlagali, da bi te mehanizme pripravili podrobneje v prihodnih postopkih komitologije. Naj vam na koncu še povem, česar nismo storili. Veliko možnosti smo ocenili in ob koncu študije presoje vpliva smo jih potem opustili in prav gotovo nismo upoštevali tistih pozivov, da bi popolnoma razveljavili direktivo, to ne bi imelo smisla in prav tako nismo sledili za misli, da bi določeno snov prepovedali. V prejšnjih razpravah se je pokazalo, da bi to snov vseeno morali prepovedati, nismo se pa odločili, da bi storili nič. In trenutno ne predlagamo, da bi spremenili seznam prepovedanih snovi, kajti še vedno so podatki negotovi. Predlagamo pa, da nujno pregledamo in tudi podrobno pregledamo določene snovi. In to je bistvo našega predloga. Hvala.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 omeje omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Strinjam se z veliko stvarmi, ki jih je povedal. Namen te direktive je, da bi zaščitili človeško zdravje in prispevali k okolju prijaznemu odlaganju elektronske in električne opreme. To pomeni, da se ne ukvarjamo samo z vprašanjem odpadkov, ampak z industrijo samo. To smo storili tudi v prejšnjih razpravah. In električni elektronski odpadki so najhitreje rastoča vrsta odpadkov. In do leta 2020 bo teh odpadkov 12 milijonov ton na leto. In veliko nevarnih snovi se pogosto nenamerno sprosti v okolje. Vemo tudi, da elektronske odpadke pogosto nezakonito izvažajo v tretje države in to je slabo, kajti snovi se potem pretvorijo naprimer v dioksine. Trenutna direktiva omejuje določeno uporabo določenih snovi in to je pomemben instrument pri vzpostavljanju ne samo evropskega standarda, ampak tudi globalnega standarda za proizvajalce. Nismo preprečili razvoja novih izdelkov, ampak to je področilo nekaj popolnoma drugega. Izdelki so bili prilagojeni tako, da so v skladu z ROS in teh nevarnih snovi ne uporabljajo več. Prenovitev je torej priložnost, da napredek popeljemo še naprej. Zato predlagam, da bi odbor šel še dlje od komisije. In tudi sama bom predstavila nekaj glavnih točk, na katere se bo osredotočilo moje poročilo. Prvič, področje uporabe. Veliko razprave smo imeli o tem, katere izdelke naj bi ta direktiva pokrivala. Argument za obvezujoč seznam snovi in izdelkov bi vodil do tega, da bi imeli manj zmede ampak obvezujoč seznam ne mora zajemati stalen razvoj novih izdelkov na tem področju. In v realnosti seznam ni izčrpen in obvezujoč, kajti navaja kategorije, v okviru katerih bi izdelki bili vključeni na ta seznam. Ta seznam torej ni obvezujoč in ni izčrpen. Mislim, da bi samo odprto področje uporabe rešilo problem različnih tolmačen, kajte potem bi imeli vključeno vse, razen, če si je ta izdelek zagotovil izključitev. To bi zagotovilo pravno varnost in to si želi tudi industrija. In mislim, da bi tudi v svetu to bilo deležno obsežne podpore. To bom torej predlagala, ob enem pa bi morali odobiti tudi prehodni čas za tiste izdelke, ki niso bili vključeni. Zagotovili bi jim tudi enake možnosti za izključitev v postopku soodločanja. Druga stvar, ki jo želim omeniti, so omejitve. Direktiva ROS je vodila do izdelkov brez kadmija. Deset let je že minilo od tega in mislim, da je treba omejiti več snovi, kakor je predvideno v izvirni direktivi. Tam bi morali preučiti snovi, ki bi jih lahko vključili v ta seznam. Študija, ki jo je naročila komisija, prav tako priporoča dodatne omejitve in samo bom predlagala ukrepe, v tej smeri. Naprimer, da bi snovi, ki so trenutno v prilogi 3 in so bile izbrane za pregled, bi jih premaknili v prilogo 4. Ampak to je samo vrh ledene gore. Preučili bomo snovi za namenom, da bi PVC in druge nevarne snovi prav tako vključili v to. Trenutno se izvaja globalna pobuda strani industrije, da bi brominirane snovi, protipožarne snovi vključili v to, pa tudi PVC. To se že dogaja v mobilnih telefonih, računalnikih in televizijah. Želela bi videti, da bi predstavili pravni okvir za to. Sony, Apple in druge družbe bodo razpravljale o tem, kako lahko izvajajo poslovanje brez halogena. 18. novembra in vidimo lahko, kako družbe za proizvajanje elektronske opreme same iščejo rešitve za okolju prijazno delovanje. Imamo tudi certificirano te strani TCO, to so že proizvodi, ki ne vključujejo halogena. Imamo več 100 proizvajalcev, ki izdelujejo takšne izdelke. In to dokazuje, da moje spremembe, ki jih predlagam sama, niso mogoče, ampak so tudi praktične. Prostovoljne pobude so seveda dobrodošle, ampak niso dovolj, kajti vse družbe moramo vključiti v to, vključno sektor bele tehnike, ki se trenutno še ne razvija dovolj hitro samo zakonodaja na tem področju lahko zagotovi napredek. In toliko, da se bomo dobro razumeli. Predlagam, da nove omejitve v zvezi z snovmi, ki vključujejo halogen, bodo veljale za določene kategorije elektronske opreme in to so potrošniška oprema, ne pa medicinska oprema in nadzorna oprema. Kar zadeva metodologijo. Nekateri, s katerimi sem se srečala v preteklih mesecih, so rekli, da si želijo, da bi elektronsko opremo vključeval samo REACH. S tem se ne strinjam. REACH naj bi posredoval tam, kjer ni dovolj podatkov. Drugo zakonodajo pa imamo za druga področja. ROS je tisti, ki ki se ukvarja z vprašanjem odpadkov, ki ne zadeva REACH. ROS bi moral biti komplementaren REACHu, zato da ohranimo izvirno direktivo in s tem se strinja tudi komisija. Logična posledica tega je, da mora ROS razviti svoja merila in svojo metodologijo. Ta direktiva je bila sprejeta v postopku soodločanja in najpomembnejša funkcija direktive, namreč odločitev o omejitvi nekaterih snovi, bi morala prav tako biti sprejeta v postopku soodločene in ne v postopku komitologije, kakor predlaga komisija. Parlament bi moral ohraniti tukaj postopek soodločanja in predlog komisije še ni jasno opredeljen. Moramo biti vključeni v temeljnem procesu odločanja, kako nove snovi omejimo ali izključimo iz uporabe, kar zadeva izuzetja. Prizadevala se bomo ohraniti trenuten sistem izuzeti, z nekaterimi spremembami podpiram pod odločitev komisije, da spremenijo breme dokaza, ko odobrijo izuzetja strani komisije in sedaj mora tisti zaprosi za izuzetje, dokazati. Kar zadeva zahteve industrije, mislim, da bi morali določiti rok za komisijo in rok bi bil šest mesecev pred potekom izuzetja in to bi bil rok za komisijo, da sprejme odločitev o obnovitvi izuzetja ali ne. Veliko negotovosti je bilo v zvezi z z časovnicami za industrijo, da pripravi več jasnosti in gotovosti. Mislim, da bi to lahko storili. Mislim, da nezadostna razpoložljivost nadomestnih snovi, kakor je povedal predstavnik komisije prej, da bi to bil razlog za to, da bi potrdili ali zavrnili štiriletno oprostitev. Namesto tega mislim, da bi morali imeti določeno obdobje po preteku izuzetja, v katerem bi družbe lahko potem uložile več dela v to, da bi zagotovile zadostne količine snovi. Z drugimi besedami, izuzetje ne bi smelo biti vedno standard za obdobje. Samo v zvezi z odločitvijo tega obdobja bi morali veljati socialni in gospodarski kriteriji. Tudi zanesljivost nadomeste snovi je pomembna, ampak to že vključujejo varnostni pomisleki, zato mislim, da bodo moje predloge v svoj sistem spodbojali več napredka pri razvoju alternativ. In še na koncu, industrija direktivo razume in jo tudi izvaja in moj namen je, da bi na tem delala naprej in zagotovila določbe, ki bodo čim bolj zaščitile okolje in človeško zdravje. Veselim se že komentarjev, poročevalcev v senci in še enkrat vas opozarjam, da bomo 18. novembra imeli konferenco, v kateri bomo razpravljali o tem za nekaterimi največjimi igravci v industriji. Mevans, monsieur Bogustav Sonik. Pour trois minutes, si les... chaque intervenant veut bien prendre trois minutes, s'il vous plaît.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 veljajo za nje izjeme. Za nedoločen čas gotovo ne. Štiri leta se mi zdijo kar kratko obdobje, če je treba razviti alternativne snovi. In morda se je treba vprašati o trajanju teh izjem za določene spojine in za določeno opremo. Bi morali veljati verjetno različna merila za to, da bomo lahko razvili alternativne možnosti. Gotovo bo sestanek, ki je predviden v novembru, zelo zanimiv v tem smislu in gotovo bomo lahko marsikaj izvedeli za to, da bomo hitreje končali naše delo na tej direktivi. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedojoča precej odstotkov vse sicer reciklira, ampak veliko je še tistega deleža, ki napravki se pa jih ne zbira in ne reciklira. In seveda lahko rečemo, da tudi mi onesnažujemo okolje in naprimer onesnažujemo okolje v Afriki. Gotovo si želimo narediti proizvode bolj varne in zmanjšati to težavo. Krok 30 lobijev sem srečal v zadnjih tednih in zelo malo izjem je bilo, ki niso marali rosa. Predloge sprejemajo, predloge komisije, želijo si več varnosti glede določenih zahtev zakonodaje, želijo si več doslednosti pri uporabi in izpostavljajo, kljub temu, da gre za člen 95, da države članice si to tolmačijo predvsej drugače veliki proizvajalci Hewlett Packard in še nekateri drugi, ki so vodilni pri uporabi ROSA, kajti pali so se, da bi zaostali in da bi potem na njih pritisnili regulativni organi držav članic. Zakonodaja torej opravlja to, kar je potrebno. Odločno bi podprl predloge, ki so jih podali Nemci. in potem bomo videli, kaj se bo zgodilo. Potem tudi odprto področje uporabe bi podprl, seveda pod določenimi izjemami, omenjajo se te plošče, sončne plošče, Potem pa, kar se pomankanje doslednosti, sinergije in harmonizacije s predlogom REACH tiče. O tem sem se včeraj zasebno pogovarjal z direktorjem EKA, ko je bil z nami. Dejal je, da seveda zakonodajo lahko izboljšamo, vendar pa ROS obstaja in deluje. In REACH ne bo deloval za veliko proizvodo še 50 let. Torej, pustimo to tako, kot je. Morda si lahko to ogledamo, prenovimo kasneje v tem trenutku pravi, nadaljujemo z Rosom, tako kot do sedaj. Če on tako pravi, potem mislim, da je vse lepo in prav. In za konec predsedujoča naj povem, da veliko časa berem britanske časopise in govorim o tem, ali bi naj bili v Evropi ali ne. In prav supo sem ko vidim veliko podjetij, ki pravijo, da si nikako ne želimo 27 različic rosa. Želimo si dosledno zakonodajo tega tipa, ki nudi enake pogoje za vse. To je dobro za delovna mesta, Evropo in podjetja. Merci, Chris Davis. Hvala, Chris Davis. Julie Gerling. Hvala lepa, predsedujoča. Naj se zahvalim poročevalki za zelo jasno predstavitev njenega stališča. Kar se mene tiče kot nove poslanke v tem odboru, moram reči, da je bil to vzor skrbno izdelanega poročila, zelo jasno izraženega. Naj podam nekaj prvih pripomp v imenu svoje politične skupine. Zelo jasna je bila glede rešitve seznama snovi. Torej, ko imamo jasen predlog strani komisije, da tega ne storimo v tem trenutku, ko to predlaga poročevalka, mislim, da je pomembno, da ko bomo imeli poročilo čez nekaj tednov, da ima znanstvene dokaze za to, da bi sprejeli takšno odločitev. Ker to ni predlog komisije, kar se prekrivanja Rosa in Riča tiče, pa čeprav razumem, bomo imeli neuradni sestanek v petek delovne skupine sveta, kjer bodo podali precej konkretnih predlogov o tem, kako bi ta metodologija naj delovala. Gotovo se Jill tega zaveda in veselim se jasne predstavitve njenega stališča glede tega o njenem poročilu, ko bomo imeli te podrobnosti. Hvala lepa. Eh, Hvala, Karl Schlitter. Hvala lepa komisiji in poročevalki. Vesel sem, da nismo začeli z nekaterimi primeri sodišč. Prav tako me veseli, da imamo sedaj obrnjeno dokazno breme. To je tudi pozdrav vredno. Pozdravljam predloge poročevalke, rad pa bi omenil še dve stvari. Najprej naj Rich zaživi in živi poleg Rosa. Eka bo v naslednjih 11 letih zelo zaposlena pri izvajanju Reacha. Potem pa bomo lahko pomislili o čem drugem, vendar pa naj oba živita. Tako je Reach kot Ross. Kar se priloge 3 tiče, mislim, da je bila komisija preveč previdna. Mislim, da bi lahko vključili več snovi. Ne nazadnje tudi bromirane snovi, ki onemogočajo gorenje. No in potem imamo seveda tudi ljudi, ki so bili zastrupljeni s težkimi kovinami ali ki imajo alergije zaradi ftalatov in drugih snovi. Torej, mislim, da moramo razmisliti tudi o tem. Vem, da to počnete. Tako da, prosim, ne pozabite, industrija pravi eno, ljudje, ki trpijo, pa drugo in pravzaprav jih pogosto ne slišimo in to moramo upoštevati kar se medicinske opreme tiče, mislim, da bi morali to vključiti, da mora biti odprta metoda področja uporabe. Potem pa, ko dodajamo pripovedi, mislim, da bi bilo to, naj bilo to lažje pri rosu kot pri žiču. Mislim, da je to logično. In na koncu. Skrbijo me družbeno-ekonomski kriteriji, ki bi jih naj uporabili. To bo vodilo do ohranjanja starega, če pravimo, da je novo predrago, nima dovolj velikega trga in ni proizvedeno v dovolj velikih količinah. Potem seveda nikoli ne bi zamenjali žarnice za bolj varčne. In tudi, naprimer, računalniki sedaj že uporabljajo. LED screen with good performance and no brominate. LED cevi. Easily disassembled from the machine and so on. And no, uh... In gotovo potem tega tudi ne bi imeli v računalniku. Kakorkoli, če se lahko znebimo tega zakonodaja, potem lahko potrošnik te proizvode tudi uporablja. Pogrešam nano, mislim, da bomo to morali uvesti. In mislim, da bo to tudi v zakonodaji. Sicer bomo imeli tudi posamezno zakonodajo in gotovo bomo to upoštevali tudi pri Rosu. To bom dodal kot predlog spremembe. Hvala lepa. Hvala lepa, Vittorio Prodi. Hvala gospa predsedujoča, nekoliko zmeden sem, še zlasti potem, ko sem poslušal Krisa Davisa, sem zmeden v zvezi s tem, da <clears throat> morata soobstajati dve zakonodaji paralelno, Rich in Ross. Meni to ni všeč. Jaz bi želel, da bi sprejeli tako usmeritev, na kateri bi takoj iskali neke skupne točke, neko konvergenco in zato poiskali tudi primeren čas. Ne morem pa mm, čakati 80 let za to, da bo rič lahko začel delovati. Tega ne morem sprijeti. Uh, Zato lotimo se tega problema in ne, moram, ne upirajmo se sedaj na ROS, zato ker se REACH razvija prepočasi. To se mi zdi nespremljivo. In glede na to, da ne vidim razlike med tem, ali se toksičen proizvod uporablja v elektronski ali električni industriji ali kje drugje, ne vidim, da to lahko razlikujemo med seboj. In s tem svojim delom samo še večamo zmedo. In tako pri vprašanju izključevanja teh proizvodov, mislim, se kaže sklicevati tudi na metodologijo REACH, ker ta je tista, ki praktičnega vidika pomeni metodologijo ocene tveganja ter tudi upravljanja s tveganjem. In mislim, da je gotovo primirno tudi v tem trenutku iskati čim več skupnih stičnih točk med obema besediloma. Neko sinergijo lahko celo rečem. Namreč, če jo obravnavamo ločeno, se bo na koncu zgodilo, da se bosta obe besedili izvajali preveč na dolgi rok in tega si ne moremo privoščiti. Hvala, Kristin van Bremt. Ehm, eh, Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se pridružujem čestitkam podanim poročevalki za njeno zauzeto delo in sedaj pričakujem tudi poročilo da se sem v zvezi z dopolnitvijo poročila komisije. Sedaj pa rič Ros. Rič ne more biti alibi za to, da ne bomo z Rosom naredili tega, kar nameravamo storiti s eh, toksičnimi proizvodi na trgu, kot je povedal gospod Davis. Nažalost, eh, so kar številni ti proizvodi, ki ne bi smeli biti dovoljeni in proizvodi, ki jih dajemo na trg, morajo biti varni. Zato ne smemo več razmišljati na ta način, da če imamo rič, ni treba ukrepiti rosa. Tako ne gre. In zato se strinjam s poročilom poročevalke. Sedaj pa predsedujoča. Prosim, naslednja dva govornika, če se lahko omejita na pet minut za vaše odgovore, ker imamo še kar nekaj besedil pred seboj za obravnavo danes popovdne. Izvolite. Thank you very much again. Uh, I... Hvala lepa. Zahvaljujem se za prispevke vseh. Zelo zanimivo je bilo slišati misli poročevalke upam, da ne bom potreboval vseh petih minut, ki ste mi jih dali na voljo, ampak spregovoriti želim o dveh točkah. Prva točka zadeva področje uporabe. Vsi vemo, da razpravljamo o možnosti odprtega področja uporabe in mislim, da ima neke prednosti za določena stališča. Zakaj komisija za enkrat še ni prepričana o tem in ostaja pri svojem predlogu, vam lahko povem. Če je stanje takšno, kot je sedaj, torej omejeno področje uporabe, potem moramo potegniti črto. In kakor smo se naučili v preteklih letih, splošen jezik ne zadostuje. Potrebujemo natančne ubeseditve kaj mislimo z igračami in tako naprej. Pri pogovorih z drugimi sem dobil občutek, da bo odprto področje uporabe obrnilo situacijo, ampak ne rešilo problema. Imeli bomo obsežno področje uporabe, ne pa opredeljenih izuzeti in potem bo treba te, izu, ta izuzetja opredeliti kaj bi izuzeli in česa ne. To je samo primer, nima nobene politične teže, ampak, naprimer, če bi izuzeli sončne celice, potem bi se pogosto, oziroma hitro znašli v stanju, ker bi morali opredeliti, kakšne vrste sončnih celic imamo v mislih. Bi izključili vse igrače, ki vključujejo sončne celice ali tudi ure, ročne ure, ki vključujejo sončne celice. To je še en primer tega, kaj bi se zgodilo, če bi imeli odprto področje uporabe in neomejenih izuzeti. In če se ne bi poslužili primerov, bi se znašli v takem stanju. In trenutno še nimamo na voljo podatkov, da bi lahko ugotovili, kaj bi odprto področje uporabe pomenilo v smislu uporabe in družbenih in gospodarskih vplivov. Izvedli smo presojo vpliva oziroma je v pripravi v državah članicah in to bo na voljo v naslednjih nekaj tednih. Ne želim sprejeti nekega dogmatičnega stališča, ampak preučili bomo podatke, ki bodo na voljo na podlagi te študije. To, kar zadeva odprto področje uporabe. In sedaj, da se vrnem nazaj na postopek ROS za identificiranje snovi, ki bodo v prihodnosti prepovedane. Mislim, da situacija ni črno-bela. Če nam so zakonodajalec reče, fantje, ne morete početi, kar želite in v komitologiji vam ne bomo dali prostih rok. S tem se strinjam, v tej razpravi smo bili že pogosto in ne bom se spuščal spet v njo. Strinjam se s tem. Vidim pa določene omejitve, kar zadeva praktično urednost postopka soodločanja, ko se bomo ukvarjali z zelo tehničnimi in podrobnimi odločitvami. Zato pozivam, da se še enkrat srečamo nekje vmes, kjer so zakonodajalec zelo natančno opredeli mejne pogoje, v okviru katerih bi lahko potem v postopku komitologije pripravili dokončne odločitve. Mislim, da je to v najboljšem duhu obeh postopkov in zaenkrat želim ostati pri tem. Hvala lepa. Merci beaucoup. Je passe maintenant. Hvala lepa. Besedo dajem gospe Evans. Če nam želite podati vaše odgovore, seveda se pri tem držite, prosim, odmerjenih pet minut. Thank you, chair. I, I can, can be quite... Hvala, gospa predsedujoča. Bom kratka, mislim, da se v veliki meri strinjamo z vprašanji, kot so izuzetja, in tudi omejitve, tudi vprašanje nanotehnologije, kar zadeva področje uporabe. Še vedno, ne glede na to, kar je pravkar povedala komisija, sem prepričana, da potrebujemo odprto področje uporabe zaradi večje jasnosti. In seznam je dejansko vključen v predlog komisije. Jasno je, da stvari manjkajo, naprimer električni grilniki vode in podobno. Izčrpen in obvezujoč seznam prav gotovo ni zadosten, da bi vključeval vse proizvode, ki jih moramo vključiti v področje uporabe te direktive. Kar zadeva gospodarske in družbene kriterije, ki jih omenjamo, strinjam se, da bi morali te kriterije uporabljati ampak ne za to, ali odobrimo izuzete ali ne. Edini pogoji, ki bi o tem odločali, bi bili o dolžini izuzetja. Naprimer, preučili bi razpoložljivost ali časovnico razpoložljivosti alternativnih možnosti. Kar zadeva vprašanje REACH in ROS. REACH je regionalni zakon in ne bo rešil problema PVC-ja in določenih drugih snovi, kajti te snovi niso vključene v REACH. ROS je zakonodaja, ki se posveča prav tem vrstam odpadkov in velja globalno. Zato sta ti dve stvari precej različni in nujno je treba zagotoviti, da ROS ostane neodvisen od REACH-a Zato bom v svojih predlogih to predlagala. Poročevalci v Senci so prej že povedali, da to trenutno dobro deluje in to moramo uporabiti, da dosežemo napredek in se približamo doseganju ciljev, za katere je bila ta direktiva sploh pripravljena. Hvala. Madame le rapporteur, merci beaucoup. Najlepša hvala, gospod poročevalka, za to poročilo. Naj vas spomnim, da je rok za odajo predlogih, predlogov sprememb 14. januar 2010 ob 10. V odboru bomo glasovali 6. ali 7. aprila in na plenarnem zasedanju pa maja 2010. Hvala. Predlagam vam sedaj, da gremo naprej na naslednje besedilo, ki zadeva zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom netrgovskih hišnih živali pri netrgovskih premikih. In to je tema, ki vas vse zelo navdušuje, zato dajem besedo poročevalki gospe Berbro de Branco my best to explain this against the, uh, the back. Hvala. Bom poskušala razložiti stvar, ne glede na direndaj v dvorani. Določena mera sodelovanja v zvezi s tem poročilom že obstaja in zahvaljujem se vsem, ki so z mano sodelovali do sedaj. Sedaj bom razložila nekoliko ozadje usklajeni postopki pri netrgovskih premikih živali so bili vzpostavljeni na ravni skupnosti. Hvala lepa. Harmonizirana pravila v zvezi z netrgovskih premiki živali so v uredbi S995. 998-2003. Ti določajo splošni režim in mačke, psi in beli dihurji ki potujejo med državami članicami, morajo biti identificirane in opremljene s potnim listom o cepljenju proti steklini. Ti predpisi določajo tudi prehodni režim, po katerem lahko nekatere države članice uveljavajo strožje zahteve glede na posamezno bolezen. Ta prehodni režim za steklino bi naj nehal veljati oktober 2008. Pozneje je bil podaljšan do junija 2010. Komisija pa sedaj predlaga, da bi ga ohranili do 31. decembra 2011. To velja za premike živali med državami članicami in tretjimi državami. Ta prehodni režim, kar zadeva ehino, kokozo in klope, naj bi veljal do 31. decembra 2011. Predlagano podaljšanje, torej 31. decembra 2011, ta datum se bo zgodil ravno takrat, ko Evropska komisija preneha financirati programe cepljenja za izkoreninjenje gozne kisline oziroma stekline v nekaterih državah članicah, kar je glavni problem pri steklini v EU. Glede na razmere lahko komisija po potrebi uvede ukrepe za druge bolezni, naprimer ehino, kokozo in klope, pa tudi druge in sicer po postopku komitologije, če je to potrebno. Poleg tega so predlagane nekatere tehnične prilagoditve, med drugim identifikacija hišne živali, to je sistem identifikacije v členu 1.1 in prilogi predloga komisije in tehnične zahteve za cepljenje proti steklini, to je člen 1.2 in priloga 1.b k predlogu komisije in postopki komitologije, ki veljajo za novo točko B2 člena 5.1 in prilogo 1a člena 1.8 predloga komisije. In k temu se bom vrnila k malo. Predlagam, da sprememo predlog komisije in ne nameravam uložiti predlogo sprememb, razen treh tehničnih sprememb zaradi tipografskih napak v predlogu komisije če si kolegi ogledajo tri predloge sprememb in tri je zadevajo samo vprašanje zdravja, torej health. To je enako tudi v predlogu spremembe dve. Preventivne zdravstvene ukrepe iz točke B2 lahko določi komisija in tako naprej. In tretji predlog spremembe, ko govorimo o tem, da bi živali dali v karanteno, so nekatere besede izginile in sedaj piše se namestiti v karanteno, razen če izpolnijo zahteve iz člena 6 po vstopu v skupnost. Mislim, da je predlog komisije takšen, da so si izbrali pazljiv previdnostni pristop in dajo prednost preventivi ter dodatnim zdravstvenim dejavnikom pri notranjem trgu in prostem gibanju hišnih živali. Komisija je primerjala in preučila različne možnosti politike in upoštevala različna mnenja Evropske agencije za varnost hrane. Glede na predlagani datum za konec prehodnega režima bo mogoče postopno preurediti infrastrukturo in prešolati osebje ter se prilagoditi novim razmeram. Predlagam torej, da sprejmemo predlog komisije. Z veseljem bom odgovorila na vprašanja kolegov, veselim pa se že komentarjev poročevalcev v senci in za komisijo imam eno vprašanje. Kar zadeva prilogo 1a in člen 1.8 predloga komisije, so mi neformalno pravne službe parlamenta postavile vprašanje, kar zadeva predloga 1a, da bi jo spremenili v zvezi z členom 24.2. Vprašanje sem slišala neformalno, ali naj bi tukaj imeli postopek s preučitvijo in ne regulativni postopek. Prosim komisijo, da mi odgovori na to vprašanje. Hvala. Euh, hvala gospa poročevalka sedaj bomo dali besedo nekaj kolegom ki so zaprosili zanjo na to pa komisiji izvolite gospa zelo kratko bom ker se zdi da ne gre za kontroverzno vprašanje ta zakonodaja samo spostavlja pravila za premike. hišnih živali in gre predvsem za zavarovanje proti steklini. In 30. junija 2010 bi se zakonodaja naj iztekla. Ta prehodna pravila bodo omogočila, da bomo lahko še vedno dobili prednosti in eh, pozitivne strani iz kampanje EU, kar se cepljenja proti steklini tiče. Tako da podpiram eh, poročilo in tudi predloge spremembe poročavke. Gospa Sulje. Hvala, gospa predsedujoča. Kot poročevalka v senci skupine EPP se strinjam s predlogom gospe Debrun za katerega ni potrebno vlagati posebnih predlogov spremembi. Zato se zahvaljujem gospe poročevalki, da je potrpežljivo odgovarjala na moje vprašanja in podpiram njeno poročilo. Hvala. Gospod Nikolson, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedovča. Tudi sam lahko podprem to poročilo in se zahvalim poročevalki za poročilo. Mislim, da je upravila odlično delo. Naj pa povem le, da je veliko ljudi po Evropi, ki menijo, da so hišni ljubljenčki najpomembnejša stvar na svetu. In resnično menijo, da je to za njih prednostna naloga. Veselim me, da je komisija predlagala to zakonodajo, da bi torej zagotovili zaščito hišnih ljubljenčkov. Edino vprašanje, ki ga imam, pa je, dobro je, da lahko uporabimo bolj stroga pravila pri prihodu in odhodu hišnih ljubljenčkov v določeno območje, kajti potrebno se je izogniti steklini. In pomembno je, da zaščitimo tudi same sebe proti tej grožni stekline priznavamo poseben status glede tega in pozdravljamo tudi napredek, ki smo ga dosegli na področju veliko moči starejših držav članic. Upamo, da bomo do leta 2011 dosegli želene rezultate, kar se izkorenine na stekline tiče, do takrat pa potrebujemo podaljšanje. Harmonizacija je zaželena, ne samo na tem področju, gre za živalsko in človeško zdravje. In ne bom podal predlogov spremem, strinjam se s poročilom, kot sem dejal. Imeli smo široko soglase, vprašal pa bi. Govorimo, da bi to podaljšali za 18 mesecev in zdi se mi, da je to veliko dela samo za leto in pol. in če imamo območje, kjer smo izkorenili steklino, bi lahko morda se potem temu odrekli, ne pa da bi čez leto dni ponovno ponavljali postopek. Morda bi komisija lahko spregovorila o tem. Hvala lepa. Merci, monsieur... Hvala lepa. Gospod Šnelat. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje mislim, da je to, kar je pripravila poročevalka, v redu, vendar pa imam težave s poročilom komisije. V zadnjih letih smo dosegli veliko napredka pri boju proti steklini. Če to primerjam s časom pred desetimi leti, potem je to sprememba paradigme. Steklina praktično ni več. Da seveda pri obravnavi domačih ljubljenčkov. Psov, mačk moramo izvajati nadzor na mejah, to je jasno. To bo potrebno tudi po letu 2011. Potrebno bo nadzirati dokumente in imeti jasna pravila in ta tudi imamo. Vendar pa, v praksi sem že doživel, da še prav posebno v državah, naprimer Veliki Britaniji, ki uporabljajo to izjemo, da lahko sprejemajo dodatne zakone, dodatna pravila, da sprejemajo precej stroga pravila. Če naprimer obrazec ni pravilno izpolnen strani živo, eh, oprostite, živino zdravnika, potem je žival zaprta in lasnik ne ve, kako naj to uredi. Po šestih tednih lasnik dobi žival nazaj, seveda v kakšnem stanju, to je veliko vprašanje. In sedaj seveda se sprašujem, zakaj pravzaprav si želimo tega podaljšanja kontrole na majah, to je že vse lepo in prav. Vendar pa, tukaj govorimo tudi o tem, da lahko nekatere države uporabljajo bolj stroga pravila. In slišim veliko krat strani ljudi, da jih na majah celo šikanirajo kar se njihovih domačih živali tiče. Mislim, da je to nepotrebno. To podaljšanje bomo sprejeli, vendar pa potem mora biti konec s temi možnostmi izjem posameznih držav. Steklina v Evropi ni več, smo notranji skupni trg in ne sme prihajati do izjem nekaterih držav, ker pa želijo bolj stroge ukrepe. Michel. Hvala, gospod Mišel Tremopoulos. Na to pa dobi besedo komisija. Eh, Najlepša hvala. Gospod Tremopoulos. Govorimo o higijensko-zdravstvenih pogojih. Ampak pri tem je treba upoštevati tudi določene stvari. Tukaj govorimo o mačkah, psih in papagajih. In verjetno bo to predvidevalo tudi druge divje živali, nekatere zaščitene in nekatere nezaščitene, nekatere že tako zelo razširjene, da postajajo endemske vrste v določenih državah, kjer je ravnovesje zaradi tega že okrnjeno. Treba je tudi povedati, da tudi ena tretjina vodnih ri, ribiških virov se uporablja za prehranjevanje domačih živali. Ravno tako je treba upoštevati prevoze teh živali in v Grčiji to že predstavlja kar precej težav in zato prosim, da mi odgovorite na ta vprašanja. Najlepša hvala, komisija dobi besedo, izvolite. Grazie, signora prezidente, grazie. Hvala, gospa predsedujoča in hvala tudi poročevalki za upravljeno delo ter za spodbudne besede v zahvalo in predlogu komisije tako kot tudi številni drugi, ki so se oglasili in v svojih prispevkih izrekli podporo predlogu komisije. Naš predlog temelji na zelo spodbudnem eh, dejstvu in sicer kako na zmanjševanju pojava stekline po celotnem ozemlju Evropske unije eh, Kjerkoli so se uresničevali programi financirani strani Evropske unije, je prišlo do pomembnih rezultatov, tako da se je steklina izkoreninila ali pa vsaj je steklina zelo nadzorovana pri divjih živalih, tako da je zavarovano zdravje človeka, pa tudi domačih živali. In to je zelo razveseljujoče. Zelo bi bili veseli, če bi tudi druge evropske politike bile tako uspešne, kot je bila naša politika za boj proti steklini. Komisija želi se svojim predlogom uskladiti sistem premikov, netrgovskih premikov hišnih živali. In z tega vidika ne razumem prav dobro tega, kar je povedal gospod Šnelhart, ki pravi, da je treba končati s sistemom, ki velja v določenih državah članicah. Saj je ravno to naš predlog, čeprav komisija za določeno časovno obdobje še podaljšuje trenutno veljavne sisteme. In poudarja, da je treba še izboljšati situacijo glede stekline v določenih državah članicah. Poudarjamo tudi potrebo potem, da države, ki sedaj še uporabljajo prehodni sistem, se prilagodijo na nov sistem in da začno uporabljati tudi elektronski sistem identifikacije mačk in psov, ki naj bi začel veljati v celoti julija 2011. Zaradi tega je komisija za nekaj časa podaljšala prehodni sistem, vendar pa smo pri tem jasno povedali, da mora ta prehodni sistem k malu uh, Eh, biti zaključen. Kar pa zadeva druge točke, recimo to, kar je izpostavil gospod Tremopulos, mislim, da to presega področje uporabe predloga komisije, ki zadeva izključno netrgovske premike hišnih živali. Komisija je na tem trdo delala, še zlasti v povezavi z ribogojstvom in zdravstveno politiko za vodne živali, ki se je bistveno izboljšala v zadnjih letih. Imamo novo direktivo, direktivo 2688 za um, živali iz akvakulture. V številnih točkah smo to direktivo uh, izboljšali v letu 2008 in 2009. Tudi glede uporabe ribje moke smo uvedli precej sprememb med sprejemanjem zadnje uredbe o podizdelkih, ki ga je sprejel Evropski parlament in svet in ki bo v kratkem objavljen tudi v uradnem listu. Pri tem besedilu je bil gospod Schnellhardt poročevalec v prejšnjem sklicu. In kar zadeva problem, ki ga je izpostavila poročevalka v zvezi z vidiki komitologije, bi želel besedo predati, če mi predsedujoča to dovoli, kolegici Anni Markulli iz pravne službe, ki eh, bo lahko odgovorila prav na to vprašanje, ki ga je postavila poročevalka. Nobenih težav ni, zato pravi predsedujoča. Kot lahko vidite, priloga 1a predloga vsebuje jasna tehnična pravila. Gre za tehnične specifikacije za transponderje. Torej, če si ogledamo točke 4a in 14, kjer govorimo tudi o tej prilogi, potem lahko vidimo, da če zahteve iz, iz priloga 1a niso izpolnjene, potem lastnik domače živali še vedno lahko mora ponuditi nekakšen dokument. Torej, ne govorimo o strogo obvezojočih pravilih o tem, tej priloge 1a in potem nadalje. Radi bi pojasnili, da je bil jasen namen komisije, da določimo, da bi naj ta pravila določili z običajnim regulativnim postopkom. Radi bi opozorili še na eno prilogo v tem predlogu, kjer govorimo o tehničnih zahtevah za cepljenje proti steklini. Ta nova priloga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 No, še nekaj minut imate na voljo, gospa poročevalka, če želite zaključiti to razpravo, izvolite. Very, very uh, Hvala lepa. To bo res kratko, samo nekaj minut. Zahvalil bi se vsem poročevalcem v Senci za prijazne besede in zahvalila bi se tudi komisiji za odgovore na moja vprašanja. Tudi sama menim, da je obseg mojega poročila, nekaj, kar ne zadeva teh vprašanj, torej, ki gre za ne trgovinske premike, ne trgovske premike. Kar se časovnega razporeda tiče, šnelkarte in nekaj sem s tem govorila, mislim, da je jasno iz poročila, da je steklina prepoznana v nekaterih regijah držav članic in da komisija ima vzpostavljanja programa s podporo skupnosti. In res je, da komisija predlaga, da bi prehodni ukrepi naj bili podaljšani do takrat, ko bi naj programi dosegli svoje cilje. Upam, da sem odgovorila na vprašanja poslancev. V nasprotnem primeru lahko podam še nadaljna pojasnila. Hvala lepa, gospa poročevalka, za upravljeno delo. Naj vas spomnim, da lahko predloge spremi položite do 9. novembra opovdne. 1. decembra bomo glasovali v odboru o tem, a ne, oprostite, se popravlja predsedujoča. Torej, predlogi spremembe do 11. novembra ob 12. glasovanje v odboru 1. decembra 2009. Sedaj pa naprej in sicer na mnenje o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropi. Vesela bi bila, če bi temu besedilu posvetili le 15 minut, saj bomo na to morali še obravnavati vprašanje biocidov, ki bo zahtevalo več časa. In zato dajem takoj besedo gospodu Pirillu. Če bi vam uspelo predstaviti vaše besedilo v petih minutah, bi bilo to krasno. Izvolite. Farò più breve possibile. Poskušal bom biti čim krajši, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Nov scenarij energetske politike ter eh, energetski cilji za energetski miks spodbujajo investitorje novim investicijam v Evropski skupnosti in predlog uredbe o informiranju o teh projektih investicij, ki ne domešča trenutno veljavno uredbo številka 726, ne bo omogočil pridobivanje podatkov o naložbah držav članic na področju shranjevanja, prevoza biogoriv ter drugih energentov. Zbiranje teh podatkov bo komisiji omogočilo, da bo spremljala premike na področju energije ter vedela, kakšne so energetske zmogljivosti v posameznih državah članicah ter kakšen je odgovor, ki ga lahko nudijo po vpraševanju po energiji. Besedilo je sestavljeno iz 13 členov plus tehnične priloge. V šestem členu uredbe piše, da so podatki, ki jih je treba posredovati, zbirke podatkov, ki niso v komercialnem smislu občutljivi in ki jih je treba za to posredovati. Komisija ravno tako ponuja celo vrsto definicij, zato da bi se na enak način razumele definicije eh, pri posredovanju podatkov. In eh, še to bi želel povedati, da to, kar je zapisano v petem členu, ne zadeva samo projektov investicij, ampak tudi druge. No in čeprav je predlog bolj administrativne narave, sem predlagal predlog spremembe za petič člen ki govori o okoljskem učinku takih energetskih investicijskih projektov, zato ker je treba zagotoviti, da ti ne bodo škodili okolju. In ravno tako pri petem členu, kjer govorimo o postopkih sporočanja, je potrebno, po mojem mnenju, da je treba sporočanju teh informacij dodati tudi datum za predvideno izvedbo investicije, tudi postopni načrt prenehanja dejavnosti. In ne nazadnje sem pripravil tudi predlog spremembe za prvi člen odstavek 5.2 v zvezi s shranjevanjem CO2. -ja. V predlogu uredbe se predvideva sporočanje nahajališč, kjer se shranjujejo količine CO2, -ja, ki presegajo 100 tisoč ton. Mislim, da bi morali izboljšati spremljanje izvajanja te nove tehnike za shranjevanje CO2 -ja. in še nekaj bi povedal, zgleda, da ta predlog ne prinaša povečevanja stroškov za operaterje in tudi ne za Evropsko unijo. In zato podpiramo ta predlog v zvezi s sporočanjem investicijskih projektov na področju energetskih struktur. Je pa treba povedati tudi to, da je na tem področju potrebne več koordinacije, zato da ne bi prihajalo do podvajanj pri investicijskih projektov tej obveznosti sporočanja. In pripravljen sem sprejeti tudi morebitne predloge s strani eh, kolegov v zvezi s tem besedilom. Toliko z moje strani. Oh, dragi kolega, lepo, da ste bili tako kratki. Sedaj pa ima besedo gospod Balco. Olap, onjak, hoščaka, vele. Ja, glede na to, da imamo le malo časa bi se želel na kratko oglasiti ne toliko o sami temi, kot pa o predlogu poročila ter o predlogih sprememb. V prvem delu se govori o dejavnostih komisije ter o učinkih teh projektov, torej tudi njihovi oceni. Govori se tudi o informacijah, ki se zahtevajo, o zmogljivostih struktur ter o rokih za njihovo sanacijo. Ampak zakaj gre tukaj? Ali je cilj ta, da zbiramo podatke, s pomočjo katerih bodo tudi gospodarski subjekti lahko dobro vedeli, katere strukture prenehajo delovati in se nadomestijo z drugimi strukturami in da bodo lahko tudi svoje naložbe prilagodili v skladu s temi informacijami. Potem se tukaj omenja tudi oceno učinka teh projektov, torej se ta okoljska ocena učinka zahteva, ampak zahtevajo se tudi načrtovani ukrepi v primeru ponovnega odprtja struktur. Po mojem mnenju se na ta način tukaj oddaljujemo od začetnega cilja. In v resnici, če bi želeli to popolnoma spoštovati, bi morali te ocene že izvajati. In sedaj skušamo predpisati obveznost posredovanja tovrstnih informacij. In ne razumem prav dobro, ali gre tukaj za naložbe, za uporabljene energetske vire ali kaj. V bistvu vedeti želim to, ali je treba, če uporabljamo fosilna goriva kot vir, to sporočiti oziroma če uporabljamo jedrsko energijo, tudi to. Mislim, kaj bomo naredili v vseh teh primerih, ali bomo. M- zahtevali informacije tudi o raznih jedrskih snoveh, ki se uporabljajo in tako naprej. Jaz razumem, da imamo to vrstne obveznosti, vendar pa se sprašujem, ali je to res potrebno. Ja, prosim naslednjega govornika, da se omeji na dve minuti. Gospod Prodi, izvolite. Zelo kratek bom, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se kolegu Pirillu. Strinjam se z vsemi njegovimi predlogi sprememb, ampak nekoliko v skladu s tem, kar je povedal govornik pred menoj, mislim, da bi komisija morala povedati, kaj se bo dogajalo s tem sporočilom. Zato, ker imamo celo vrsto pobud, ki jih je treba prevzeti, zato, da bi optimizirali uporabo energetskih virov, tako da bi v čim večji možni miri uporabljali obnovljive energije in povečali komplementarno uporabo energetskih virov. Naprimer, možnost, da bi uporabljali veterno energijo skupaj s hidroenergijo tako da bi lahko v kombinaciji obeh zagotovili čim boljšo uporabo obnovljivih virov energij ter istočasno zagotovili neko kontinuiteto pri dobavi energije. Torej, tukaj gre za celotno vprašanje optimizacije energetskih virov ter kogeneracije, tri generacije naprimer. Vse to so vprašanja, ki jih je treba absolutno upoštevati. In zato menim, oziroma želel bi si, da bi nam komisija lahko razložila, kaj bo počela s temi informacijami in katere ukrepe bo lahko sprejela za to, da bi izboljšali splošno kompatibilnost virov energiji. Treba je vedeti, ali energetsko omrežje zadovoljuje potrebe, zahteve in tudi plinsko omrežje s tem povezamo. Tako da tukaj imamo še ogromno stvari pred seboj. Hvala. Hvala, gospod Eckhout. Uh, Hvala, gospod predsedujoča. Hvala tudi poročevalki za to mnenje. Mislim, da to vključuje dobre informacije v zvezi z okoljskimi vplivi in v prihodnih letih bodo naložbe v energetsko infrastrukturo ključne pri tem doseganju naših ciljev, ne samo za 2020, ampak če se resnično želimo vključiti v te velike premike, potem moramo vlagati v energetsko infrastrukturo, še posebej v infrastrukturo za prenos električne energije in te naložbe so ključne. In zato je ključno tudi to, da od ljudi dobimo podporo za te naložbe v energetsko infrastrukturo in da se to izvede brez škodovanja okolju. Pomembno je tudi naslednje. Če gledamo možnosti, ali bi zgradili novo infrastrukturo ali posodobili obstoječo infrastrukturo, To je ključna ocena, ki jo mora izvesti komisija in zato so ti podatki zelo pomembni. Želim veliko dodati k temu, kar je povedala poročevalka. Imam samo še en, eno pripombo, namreč v zvezi z kakovosti podatkov členu 6 mislim, da je zelo pomembno, da smo bolj jasni o tem, koliko pregledni želimo biti v zvezi s podatki komisija je navedla, da bo morda objavila podatke, morali bi biti bolj jasni. Tiste podatke, ki jih lahko damo javno, javnosti na voljo, bi jih morali dati javnosti na voljo, zato da lahko vsi uporabniki v Evropi razmislijo o teh podatkih. Hvala. Merci, Hvala, gospod poročevalec. Ali želite podati odgovore na te pripombe? Proprio in qualche attimo. Ja, na hitro bi se najprej upravičil prvemu govorniku, ker nisem videl njegovega primka. Želel bi povedati, da imamo v predlogih sprememb zapisano tudi to, da se znam načrtovanih ukrepov za okoljsko sanacijo tam, kjer je to potrebno. To zahteva specifična zakonodaja. torej, da takšno presojo vplivov zahteva posebna zakonodaja. To sem želel poudariti. Zato mislim, da lahko s tem besedilom že odgovorim na pripombo prvega kolege. Zahvaljujem se tudi kolegi Prodiju, ki pa mislim, da načenja vprašanje, ki je veliko kompleksnejše narave in da bi bilo treba komisijo nagovoriti za to, da nam bi dala dodatne odgovore, s katerimi bo še dopolnila to mnenje ki dobro veste, bo na to šlo še v odbor ITRE. In uh, eh, na to še šesti člen. Jaz mislim, da je šesti člen uh, zelo jasen glede te potrebe po objavi podatkov. Ampak, če predpostavljamo, da imamo v neki državi članici neko podjetje, ki stori samo eno operacijo v tem smislu, je lahko to problematično, zato ker gre tukaj za podatek o kom, o tistem, ki um, ki stori intervencijo ali za koga drugega. Tako da tukaj moramo priprečiti morebitna tveganja. Hvala. Hvala, gospod poročevalec, za opravljeno delo. Torej, 9. november ob 12. je rok za oddajo predlogov sprememb. 1. decembra bomo glasovali v odboru. 26, 27. Eh, januarja bo glasoval odbor ITRE, na plenarnem zasedanju pa bomo imeli to februarja 2010. Sedaj gremo naprej in sicer na naslednjo točko, 15. točko, dajanje v promet in uporaba biocidnih pripravkov. Besedo dajam poročevalki, gospe Kristi Klas, izvolite. Po vašem poročilu. Ja. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, predsedajoča. Dejali so mi, da bo komisija spregovorila kot prva in morda bi bilo to res bolje. Hvala lepa. Gospa Klas, zato seveda ni nobenih težav, torej bo komisija spregovorila prva. Bonjour, merci. Uh, thank you very much for giving us the opportunity to present. Hvala lepa da ste nam dali priložnost za predstavitev predloga komisije, kar se uporabe biocidnih pripravkov tiče. Predlog cilja na to, da bi temeljili na elementih, ki so delovali dobro v osmih letih izvajanja obstoječe zakonodaje. To seveda moramo ohraniti, predlog pa iz očitnih razlogov mora revidirati tudi vse elemente, ki niso delovali uspešno. In sedaj gremo v podrobnosti. Cilj te revizije je dvoj. Prvi je, da bi še bolj zaščitili okolje. To je pomemben element. Obstoječa direktiva je že dosegla visoko zaščito okolja in zdravja, vendar pa menimo, da je potrebno doseči izboljšave prav tako, moramo zapolniti nekatere verzeli, ki obstajajo v sedanji zakonodaji. To je prvi glavni cilj. Drugi, ki je tudi zelo pomemben, je znižati stroške za skladnost. In to moramo storiti tako, da bomo ohranili visoko raven zaščite okolja in zdravja. ocena, presoja vplivov je prišla do zaključka, da so vse, vsi, vse poti, vsi načini, ki smo jih izbrali, zniževali stroške, razen v enem primeru. To bomo razložili nekoliko kasneje, vendar pa. Celoten vpliv je tak, da bo znižal stroške za industrijo predlog je prav tako vključil najboljše prakse iz druge zakonodaje o pesticidih REACH in tudi uredbo EMEA. Če sedaj si ogledam dva glavna cilja, varstvo okolja in zniževanje stroškov. Varstvo okolja je pomembno. V tem trenutku lahko uvažamo proizvode, ki so bili pridelani z uporabo biocidnih pripravkov, ki pa niso dovoljeni v Evropi. In na tem trenutku nimamo nadzora. Morda ste v tisku lani videli, da smo imeli primere škornjev, čevljev, ki so povzročale alergije potrošnikom in ti so morali biti celo hospitalizirani. To se ne bo več zgodilo, kajti vsi obdelani proizvodi z biocidnimi, biocidnimi pripravki morajo biti tudi označeni. In biocidna snov mora biti avtorizirana. Kar se je dogajalo s čevlji, naprimer, je, da ni bila snov avtorizirana v Evropi in to je vrzel, ki jo moramo zapolniti, da bi dosegli višji nivo zaščite zdravja. Prav tako imamo določbo o izjemi in to pomeni, da ne moramo več avtorizirati najbolj nevarnih snovi, razen v omejenih okoliščinah, ki pa so zelo jasno opredeljene v predlogu. In potem še en element, kar se varstva okolja tiče. Tukaj gre za primerjalno ovrednotenje, ki je zelo pomembno, kajti temelji na načelu zamenjave. Vsak proizvod, ki vsebuje snovi, ki so kandidati za zamenjavo, mora biti primerjeni z drugimi proizvodi, če jih naj autoriziramo. In to zato, da bi počasi strga izključili vse proizvode, z najbolj nevarnimi snovmi. To je okoljska zaščita. Na kratko seveda lahko gremo še v podrobnosti, če bo to potrebno, kar se zniževanja stroškov in večje učinkovitosti tiče. Autorizacija proizvodov. Zakonodaja ima dvoj namen. Imamo avtorizacijo snovi, potem pa imamo tudi avtorizacijo končnega proizvoda, ki je dan na trg s to, s to snovjo. Isti pristop je kot pri pesticidih, kar se stroško za industrijo glede avtorizacije proizvodov tiče, tukaj skušamo racionalizirati vse postopke, ki bodo omogočili več pravne jasnosti za industrijo, pa tudi za države članice. Naj dam primer. V tem trenutku po obstoječi zakonodaji ni rokov za države članice, da potrdi proizvod. Rokov ni seveda države članice, ne odlagajo tega predolgo, vendar pa mislim, da je dobro, da imamo časovni razpored za končno odobritev proizvoda. Tukaj gre na splošno za avtorizacijo proizvodov, potem pa Zato, da bi stvari še bolj racionalizirali in znižali stroške, imamo tudi osrednjo avtorizacijo in to počne EKA, agencija v Helsinkih. Predlagamo, da bi šlo tukaj za nizkotvegane proizvode in tudi za tiste, ki vsebujejo nove snovi, ki bodo dane na trgu prihodne. Namenoma imamo dve kategoriji. Smo to omejili na dve kategoriji, zato da bomo videli, kako to deluje, kaj ti. Podjetja imajo zbiro pri nizkotveganih proizvodih, lahko se odločijo za običajni postopek v državah članicah ali pa za postopke pri EKI. Za nove snovi, da bi bile učinkovite, pa se nam zdi zelo pomembno, da takoj porabimo osrednji postopek. In zagotiti moramo tudi, da bo EKA imela sredstva in možnosti, da bo učinkovita pri tem sistemu. Kar se večje učinkovitosti tiče, smo racionalizirali tudi vzajemno priznavanje, tako da industrija ni primorana iti vsako državo in autorizirati to vsaki državi. Tako da lahko potem, če je proizvod autoriziran v eni državi, druge države to spremajo, razen če imajo seveda utemeljen razlog, da tega ne storijo. Torej, ta vzajemnost se mora izboljšati. In pravila so veliko bolj jasna. Prav tako imamo obvezne podatke za teste na vretenčarjih. Imamo tudi boljše zahteve po podatkih, kjer določena podjetja ne bi bila primorana podati vseh podatkov. To je bolj jasno navedeno v predlogu in imamo tudi določbe za harmonizacijo vseh pristojbin, tudi v državah članicah. Poleg tega imamo načelo zniževanja pristojbin za MSP-je, kajti upoštevati moramo dejstvo, da veliko podjetij je malih in srednje velikih. In eden elementov presoje vplivov je bil da bi lahko tako škodovali na nesorazmeren način MSP. In direktivo smo spremenili v uredbo, zato da ne bo prehodnih obdobij. Še bolj pomembno pa je, da bi se izognili administrativno obremeno pri transpoziciji in da bi tudi zagotovili enotno izvajanje. To je zelo pomembno. Tukaj potrebujemo jasne roke in jasne opredelitve. In končno, morda bi povedala še to. Spremembe v postopku zadevajo predvsem fazo proizvodov. Potrjevanje snovi in pripravkov poteka po direktivi in to bo tako do pregleda obstoječih snovi na trgu in da bi vse obravnavali na enak način, nismo namerno spremenili načina za potrebovanje snovi, tako da bi ohranili sistem, ki ga imamo, hkrati pa bi zagotovili, da bomo znižali stroške in da bomo zagotovili tudi visoko raven zaščite okolja. To je vse. Morda bi še kasneje lahko pojasnila nekatere stvari, če bo to potrebno. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, komisija, za vašo predstavitev. Sedaj pa še poročevalka, gospa Klas. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se zahvaljujem komisiji, predstavnici komisije, ki je tako natančno še enkrat povzela to tematiko. Danes nimamo pisnega poročila, imamo prvo izmenjavo mnen, vendar pa šlo je za to, da bi nekako se uvedli v temo biocidov in da bi zapolnili vrzeli, ki jih je, ki izhajajo iz stare direktive. Kajti tukaj imamo precej birokracije, slabo besedilo in kot je dejala predstavnica komisije, precej dolgotrajne postopke. Veselim se, da prihaja sedaj do prenove, kajti preveč je bilo napak. Spomladi smo skrenili podaljšanje rokov do leta 2014, ker smo imeli velik, velik zastoj in upamo, da smo sedaj s tem stvari nekoliko razbremenili. Spoštovani kolegi, nasplošno se moramo zavedati vrednosti biocidov v naših družbah. Biocidi so nujno potrebni, da vzdržujemo sedanje standarde in so vse na ozoči. Tudi tukaj vidite, imamo biocid, torej zelo se zauzemamo za higieno tudi v parlamentu. Torej tudi tukaj imamo biocide so del našega življenjskega standarda, naše civilizacije kot dezinfekcijsko sredstvo, naprimer sedaj, ali kot sredstvo za boj proti škodljivcem, ščitijo nas pred eh, nevarnimi boleznimi in prenašanjem bolezni. Prebivalstvo zahteva posebne oblike higiene, zato da se teže bolezni ne morejo prenašati. Ker smo tako mobilni, se bolezni, virusi in bakteriji zelo hitro širijo po vsem planetu. Upamo seveda, da se bomo izognili na primer virusu gripe. Potrebujemo tudi konzervative za to, da so živila nam na razpolago dlje časa. V bolnišnicah se ne smejo širiti infekcije. Prav tako moramo nadzorovati vse povzročitele bolezni. Potem pa imamo tudi zaščitna sredstva, kot je za usne, gumo in les. Tudi kovino obdelujemo z biocidi. Tako da gre za precej široko področje uporabe. Da, kolegi, biocidi so tudi nevarni, stropeni ubijajo glive škodljivce, ščitijo pa nas. Nevarnost biocidov je njihova značilnost, pač ubijajo škodljivce. Morajo biti učinkoviti in zato so velikokrat nevarni. Zato potrebujemo bolj strogo zakonodajo, prednosti in slabosti. Vse moramo dobro pretehtati. Ne sme priti do tega, da bi jih uporabljali nerazumno. Ne smemo jih uporabljati veliko, zato da bi se izognili velikim težavam. Potrebno je darovati razumno. Prav tako moramo upoštevati trajnostno uporabo biocidov in moramo imeti podatke o alternativah. Ne gre samo za varstvo pred biocidi, gre za varstvo z biocidi da nam bodo pomagali. Uši, na primer. Če jih imamo, se moramo proti njim boriti. Seveda, samo z glavnikom ne bo šlo, potrebno je uporabiti biocidno sredstvo. V začetku 80-ih smo imeli škandal z lesom in veliko smo se naučili iz tega. Sedaj imamo strok sistem registracije in to potrebujemo potrebujemo okolju prijazne proizvode. Danes uporabljamo nove tehnologije, nanotehnologijo. In tudi to moramo kritično pregledati, kajti nanodelci pridejo v kožo in tudi v vodo. Tako da moramo izvesti več študij o biocidih tudi v vodi. Zaenkrat imamo premalo podatkov. Cilj uredbe pred nami je harmonizacija skupnega trga in lažja autorizacija snovi in proizvodov. Komisija pa predvideva, da bodo države članice še vedno pristojne za registracijo proizvodov. Samo manj tvegani proizvodi bodo registrirani na evropski ravni. Komisija pravi, da želi izniževati stroške. To seveda podpiram, vendar pa v tem trenutku v predlogu tega ne vidim. Stroško je za me preveč, ko gre za presojo vplivov in to bi nastalo med 3 in 5 milijonov evrov. In potem je potrebno, če želimo snov imeti v prilogi 1, plačati 400 tisoč evrov in to je seveda preveč. In potem so še druge pristebine. In to vodi do pristebin, ki znašajo 3,5 do 5,6 milijonov evrov. Morda sem to napak izračunala. Vesela bi bila, če bi komisija povedala, da si napačno tolmačim te podatke. Če so stroški tako visoki, kot sem jih izračunala sama, potem se ne smemo čuditi, da veliko podjetij ne raziskuje več. Biocidi so zelo specializirani in morda ni vedno uporaba takšna, kot je pri fitofarmacevskih sredstvih. Če iz ekonomskih razlogov ne bi uporabljali določenih proizvodov, mislim, da to ne bi bilo dobro. Strogi kriteriji, ki so predvideni, so pravilni, vendar pa sprašujem komisijo, zakaj je v členu 50 izredno omenjeno, da ni izjem za sredstva za boj proti škodljivcem, tudi takrat ne, ko obstaja tveganje za okolje in zdravje, če ne uporabljamo določenega sredstva za boj proti mrčesu, naprimer. Tukaj mislim na žoželjke, južne dele EU, lahko prihaja do velikih težav pri tem, če se žoželjke preveč razširijo in prenašajo bolezni. Potem, če govorim o klopih, o nekaterih mrzlicah, vsekakor je včasih boljše uporabiti biocide, da preprečimo te bolezni. Sicer bomo imeli več žuželjk in več parazitov. In to bo imelo grozne posledice. V parlamentu smo že upozorili na nevarnost, da podnebne spremembe vodijo do pojava različnih bolezni. Člen 151 bo opozoril na pomembnost zaščitne obleke, mrež proti komarjem in uporabe zaščitnih sredstev. Topske bolezni, ki jih prenašajo žuželke in paraziti, se pojavljajo že v Južni Evropi in tukaj moramo odločno delovati. S to uredbo ne smemo delovati proti temu, kar smo prej že prepoznali v drugi zakonodaji. Prav tako smo zajeli nekatere materijale. In tukaj skušamo se izogniti poslabšanju razmer na področju konkurence. In samo z registriranimi biocidi se lahko določeni materijali obdelujejo. Naprimer, fungicidi so pokazali, da potrebujemo bolj stroga pravila in tudi bolj strog nadzor. da bi označevali vse materijale, ki so bili obdelani s pripravki v tem, pa se moramo še pogovarjati. Jasno pa je, da lahko izdelujemo materijale samo iz takšnih snovi, ki so preizkušeni in na to se morajo uporabniki lahko zanesti. Zato morda potrebujemo nekakšen biocidni potni list, vendar pa, da bi sedaj tu bile zajete vse snovi, to mislim, da ne bi bilo dobro. To bi bilo preveč. To je velik prispevek k izboljšanju zdravja. Biocidi k temu prispevajo in vsi jih uporabljamo in zato sem prepričana, da so nujno potrebni. Z novim predlogom uredbe lahko optimiziramo njihovo uporabo in zmanjšamo tveganje. Upam, da bom slišala veliko dobrih prispevkov. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Dankeschön, Christa Klaas. Hvala lepa, Krista Klas, za to obsežno predstavitev in za odziv na predstavitev komisije. Sedaj mislim, da imamo poročevalce iz usenci iz političnih skupin. Najprej Dan Jorgensen, prosim. Hvala, gospod predsednik. Hvala komisiji in hvala gospe Klas. Gospa Klas je zelo čustveno govorila o vseh prednostih in slabostih biocidnih proizvodov. Tudi sam seveda menim, da so biocidni pripravki zelo koristni in igrajo pomembno vlogo v sodobni družbi. Vendar vseeno menim, da vaš govor odraža razpravo, ki jo bomo imeli in to je enaka razprava, ki smo jo že imeli v zvezi z zakonodajo o pesticidih v prejšnjem mandatu. No, odvisno od vas, poročevalka. Meni pa se tako zdi, sam bi naj rekel, da, gospa Klas, biocidni pripravki so takšni, kot vi trdite in ne predstavljajo nobenih težav. Vendar tega ne bom storil. Kaj ti vedeti moram, da so biocidni pripravki tudi kemikalije, ki ubijajo, škodijo ali odvračajo določene organizme. To moramo vedno ohranjati v mislih, kaj ti vedeti vedeti moramo, da so biocidni pripravki lahko tudi zelo tvegani, lahko imajo negativen vpliv na javno zdravje in na okolje. Zato se mi tudi zdi zelo pozitivno, da komisija meni, da je to ena glavnih prednostnih nalog pri pregledu zakonodaje. Vseeno pa moram povedati, da mislim, da se to ne odraža v predlogu. Naprimer, če si ogledamo ravnovesje med tem, kar se dogaja v zvezi s tem, da bi zmanjšali stroške in v zvezi s tem, kar se počne, da bi izboljšali zaščito okolja in zdravja, potem mislim, da je jasno, da je več pozornosti namenjene prvemu in ne zadnjemu. Čisto primitivno bom tole povedal. Naprimer, imamo samo tri alineje pri zaščiti okolja in devet alinej pri zmanjšanju stroškov. Tudi če preučimo vsebino teh alinej, potem se bomo vsi strinjali, da ravnovesja ravno ni oziroma vsaj niso v skladu z vašimi sklepi. Ne glede na to, lahko z veseljem povem, da predlog vključuje tudi nekaj pozitivnih stvari, naprimer, zelo pozitivno je, da imamo sedaj v to vključene tudi obdelane izdelke, to je zelo pomembno in mislim, da bi to morali podpirati še naprej in morda celo okrepiti. Nekatere specifične slabosti, ki jih vidim, zadevajo jezik, ubeseditev. Mislim, da obstaja potencial, da bi več pozornosti namenili smeri, ki jo zagovarjam sam, zdravje in okolje, ampak obeseditev, kakršna je sedaj, definicije so prešipke. Naprimer, ko govorimo o opredelitvi nizko tveganje. Mislim, da je definicija takšna, kot je sedaj, lahko kontraproduktivna. Govornika zanima, ali je predolg. Ja, okay, Da. Ok. Dobro, mislil sem, da je samo nered v dvorani. Bom zelo hiter. Okay. Imamo še šest poslancev, ki želi spregovoriti. Also, uh... Definicija nizkega tveganja in tudi smernice za zamenjavo so prešitke. Naj bo to to. Jan, um... Hvala. Corinne Lepage, dve minuti, prosim. Hvala, gospod predsednik. Mogoče bom nadaljevala v istem smislu kot moj predhodnik. In sicer v zvezi z biocidi, ki jih danes uporabljamo. Uh, V Evropi bi povedali, da je to le neka druga oblika pesticidov, ki pa se uporabljajo za ljudi, ne v kmetijstvu in zato bi za nje potrebovali še toliko strožjo zakonodajo, saj je še toliko težje upravičiti njihovo uporabo kot uporabo pesticidov, za katere pač kmetijstvo trdi, da jih uporablja, ker so potrebni in tako naprej. Tako da mislim, da da v tej direktivi, kar zadeva transparentnost, predvidevamo preveč izjem in predvsem, da bi morali delati na tem, da bi se uporabnike informiralo o vseh morebitnih nevarnostih in da bi bilo to verjetno dosti učinkoviteje kot predvidevanje tolikšnega števila izjem. To se mi je zdelo zelo pomembno povedati in drugič, zdi se mi zelo pomembno tudi, da smo zelo strogi in dosledni pri vrstah proizvodov, ki jih dovoljujemo, zato ker imajo ti proizvodi tako zelo hude posledice za življenje ljudi in za okolje, kar smo premalo upoštevali v preteklosti. No, kot vidite, sem se držala časa in sem bila krajša od dveh minut. minut. Euh, gospa belje eh, poslušajte tukaj se določene stvari prekrivajo in predvsem bi morali biti v tej zakonodaji usklajeni z zakonodajo za pesticide ker gre le za proizvode ki so podobne narave in ki služijo za dezinfekcijo, za higijenske namene, kot ste rekli, gospa Klasi. Mislim, da bi morali tukaj vedno poudarjati tudi razmerje med tveganjem in um, koristmi, ki izhajajo iz njihove uporabe. In po mojem gre tukaj za več stvari, ki so pomembne in ki jih je treba izpostaviti v razpravi. In to je odgovornost držav članic pri odobritvi uh, teh proizvodov in drugič še nevarnost uh, učinkovin. V zvezi s tem smo veliko govorili tudi v primeru pesticidov in ugotavljamo, da smo pri biocidih še veliko bolj popustljivi. Pa naj to obrazložim. Kar zadeva um, odgovornost držav članic. Pri pesticidih je bilo rečeno dobro, če mi tega ne bomo dovolili, se bo to sprejelo, medtem ko je za biocede, biocide obvezno medsebojno priznavanje. Torej dovolj je, da ena država dovoli določen proizvod, zato da ga dovolijo tudi vse ostale države in to je za nas težava. Ta nesuverenost držav članic pri dopuščanju uporabe biocidov. Uh, Na to drugič, upoštevanje lokalnih značilnosti. Neka država članica, naprimer, je lahko eh, samovoljno prepovedala uporabo določenega pesticida, medtem ko je bilo treba za biocide dobiti več dovoljenj, da se je lahko to doseglo. Torej, za pesticide je neverjetno, eh, imamo več možnosti za to, da jih prepovemo, kot pa za biocide. To je neverjetno. Potem, kar zadeva to glavno dovoljenje, za pesticide je bilo to nemogoče, kar pomeni, da če smo imeli na voljo nek pesticid, so ga morali dovoliti, odobriti vse posamezne države. Medtem, ko imamo za biocide nujno neko centralno dovoljenje in eh, isto velja za druge proizvode, ki so ravno tako visoko tvegani. In torej, pri biocidih zanemarjamo suverenost držav članic, čeprav bi jo ravno na tem področju morali ukrepiti. In na to kriteriji za izločitev aktivnih učinkovit. Kriteriji, ki se upoštevajo pri pesticidih, se ne upoštevajo pri biocidih in tukaj imamo strupene snovi, onesnaževalce in tako naprej. Eh, pri pesticidih, ampak pri biocidih pa nimamo takega seznama. In še zadnjič, in tukaj se strinjam z vami, gospa Klas, še nanotehnologije je treba tukaj tudi upoštevati. Nanodelce, hvala. Hvala, Viktorijo Prodi. Hvala, predsednik. Seveda si bom najprej dopustil možnost, da bom natančno proučil besedilo, ki ga predlaga komisija. Vsekakor pa cenim to možnost za neko centralizirano dovoljenje, ki bi moralo biti seveda usklajeno tudi z odobritvami na nacionalni ravni. Vseeno pa bi tukaj potrebovali neko razlikovanje med obravnavo proizvodov, ki izpuščajo določen material in tistimi, ki ga ne. Tako da po mojem je potrebno izvesti neko aktivno raziskavo na področju biocidov, zato ker v današnjih časih zaradi podnebnih sprememb se naše podnebje, naše okolje tropikalizira, naj tako rečem, postaje vse bolj podobno tropskemu in To je pomembno tudi za področje biocidov. Odročne raziskave kažejo, kako so nekateri biocidi tudi zelo selektivne narave in imajo zato lahko zelo omejen učinek eh, na ljudi. Tako da je tudi to treba upoštevati. Zato se zahvaljujem gospe Klas, zahvaljujem se tudi komisiji in vzel si bom čas, da si bom to, te stvari podrobno eh, naštudiral. Sì, grazie Presidente. Io vorrei fare anche un... Gospod Rossi, hvala. <laughs> Gospod predsednik, jaz sem hotel tudi tukaj nekaj povedati v zvezi z eh, vrstnim redom del. Ali lahko to povem sedaj ali kasneje? Sedaj, torej hiter bom. In sicer bi prosil, da na sedežu predsedstva se oceni nekaj. Kadar imamo pred seboj tolikšno količino materijala, ki ga moramo proučiti v zelo kratkem času in sploh, kadar gre za tako uh, težke in pomembne teme, bi kazalo, da predsedstvo presodi, da bi se več časa namenilo za obravnavo takega eh, področja. Namreč dve minuti za dokument, ki obsega več kot 160 strani in ki zadeva tako pomembno področje, ki vpliva na zdravje ljudi, to je gotovo premalo časa. In zato vas prosim in vas vabim, da raje ob drugih takih priložnostih predvidite še kakšen dodaten sestanek na to temo in potem, kdo je pripravljen, kogar to zanima, bo prišel in kogar ne zanima, ne bo prišel. In sedaj gremo k sami temi. To je zelo občutljiva tema, gospod predsednik in dragi kolegi. Zato, ker če bomo prestrogi, lahko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 con conseguenti rischi potenziali per la salute umana o per l'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi io invito. Tore, pozivam komisijo, ki nam je ponudila ta predlog, naj z vso resnostjo oceni, kakšne inštrumente bomo imeli na voljo, da bomo lahko nadzorovali v Evropski uniji to, kar prihaja izven evropskih meja. V Evropski uniji seveda potrebujemo stroga pravila, s tem se lahko strinjam, vendar pa pri tem, ko bomo imeli takšen učinkovit nadzorni sistem, lahko samo škodimo našim podjetjem in s tem ne bomo naredili usluge našim državljanom. Äh, Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila Kristi Klas za zelo dobro predstavitev. Ta revizija bi naj pomenila več zaščite za okolje in zdravje in mislim, da je to v središču te revizije. Kot je dejal Dan Jorgensen, je potrebno torej zajeti tudi biocidne pripravke v ta postopek registracije. Vendar pa prejšnja direktiva je odkrila veliko slabosti in vse niso bile izboljšene naprimer preveč, preveč je birokracije, preveč je stroškov in zahtev. Do sedaj tudi ni bilo prav dosti inovacij in izboljšave niso posod uspele. Naj omenim nekaj primerov. Tudi ta predlog še vedno predvideva, da bodo biocidni proizvodi avtorizirani, registrirani v državah članicah. Samo pri proizvodih nizkega tveganja bo drugače. Mis, mislim, da bi cilj moral biti harmonizacija na evropski ravni z enotno ravnjo zaščite. Tako bi veliko dosegli tudi za potrošnika. Konkurenčni pogoji bi bili podobni, sedaj pa je tako, da vsaka država počne, kar hoče, in če imamo še zelo slabo zajemno priznavanje, potem dobimo na koncu nekaj, kar ni enotno. In vsaj to vzajemno priznavanje, vsaj to je predloženo v tem predlogu in mislim, da je to korak v pravo smer, kar se harmonizacije tiče. Tako v smislu potrošnikov kot konkurenčnih pogojev za srednja, mala in srednja podjetja. Je to potrebno. Intelektualna lasnina. Tukaj moramo najti dobro ravnoteže med to intelektualno lasnino in naprimer poskusi na živalih. In potem, to smo imeli tudi že pri pesticidih, moti me, da skoraj izključno izhajamo z vidika tveganja. Tudi pri direktivi o kozmetiki smo to že imeli. Še dve minuti za komisijo. Puči. Gospa Puči, če to želi. Uh, Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste mi še enkrat dali besedo. Zelo kratka bom. Najprej se želim zahvaliti poročevalki, poročevalcem v Senci in drugim poslancem, da podpirajo predlog v splošnem in tudi naše cilje. Res je do neke mere, da je večji povdarek namenjen zmanjšanju stroškov, ampak ne za ceno zaščite okolja in zdravja obstoječa direktiva, če bi bila manj draga, bi to že dosegla. Treba je vedeti, torej, če bi bila obstoječa direktiva bolj učinkovita, potem bi dosegli v veliki meri že zaščito okolja in zdravja. Kaj torej počnemo? Skrbimo za to, da je sistem bolj učinkovit. Zato imate vtis in več ali nej. Mimo grede, v, ne vem, kateri dokument ste gledali, upam, da ne mojih zapiskov, ampak kakorkoli že za to vidite več ali ne pod točko znižanja stroškov. Še enkrat pa povdarjam, da ne gre tukaj za ceno zaščite okolja in zdravja, kako je povedala gospa Klasija, okolje je zelo pomembno. Mislim, da je treba povdariti tudi naslednje. Sektor biocidnih pripravkov je zelo raznolik zadeva sredstva za zaščito vladi, do dezinfekcijskih sredstev in tudi uporabe na javnih krajih. Je zelo raznolik torej in v splošnem obstajajo seveda tudi izjeme, ampak regionalne in lokalne značilnosti so manj pomembne kot v kmetijstvu. To bi morali upoštevati. Res je, obstajajo izdelke, ki so uporabni v celotni skupnosti, brez nujno tiste lokalne komponente. In kjer je potrebno, bi morali zagotoviti uporabo po vsej skupnosti. Zato smo predlagali bolj tok sistem medsebojnega priznavanja. Ne gre za to, da se nismo strinjali z drugim predlogom, ampak zdelo se nam je, da je ta prilog oziroma predlog bolj prilagojen potrebam. To je razlog za to, o tem lahko seveda še razpravljamo. In zahvaliti se želim tudi za podporo pri obdelanih proizvo proizvodih. En poslanec oziroma poslanka je opozorila na zaščito potrošnikov in s tem se seveda strinjamo. Definicija nizko tveganih izdelkov je seveda zelo pomembna, ampak tudi določba je zelo pomembna. Prvič, zato, ker želimo spodbujati uporabo in trženje biocidnih proizvodov, ki so manj tvegani. Pomagati pa želimo tudi MSP-jem, kajti za mala podjetja je lažje, da se odločijo za inovacije in raziskave v zvezi s temi proizvodi. To je povdaril tudi gospod Prodi. V splošnem menimo, da so biocidni proizvodi prav tako pomembni kot pesticidi, morda celo bolj. Mimo grede, odgovorna sem za oboje. To zadeva javno zdravje, dezinfekcijska sredstva in druge stvari, naprimer žuželke v riževih poljih in tako naprej. Ne bi rekla, da so biocidni izdelki manj pomembni od pesticidov, ampak značilnosti so drugačne izdelki so bolj raznoliki in več je MSP-jev. Mislim, da bi morale z gospod Klas malce stopiti skupaj in spregovoriti, ampak mislim, da njeni izračuni niso čisto točni. Naš predlog skrbi za to, da bi zmanjšali stroške. In veli, večina proizvajalcev, v veliki večini primerov, so to MSP-ji v ve, ve, veliki meri je MSP več kot na področju proizvajalcev teh kemikalij. Tam gre običajno za velike družbe. In ne želimo obremeniti MSP-jev še bolj, kot so obremenjeni že sedaj. Potrevanje izdelkov je prav tako cenejše kot potrevanje snovi oziroma substanc. Ne bom se spuščala več v podrobnosti, mislim, da sem odgovorila na glavna vprašanja. Hvala za zelo koristne pripombe in veselim se že konstruktivnih razprav v prihodnje. Hvala. Forgot, uh, Gilling, uh, shadow, you... Hvala. Pozabil sem gospo Gilling. Hvala, gospod predsednik. Ne bom vam zamerila. Imam več stvari, ki jih želim povedati, ampak jih bom podala gospe klas. Osebno bom pa prosila, da me vrcite na sam vrh seznama govornikov. Hvala. Krista, še kaj? Da, viš miš noh. Morda, gospod predsednik, bi se na kratko zahvalila za vse prispevke in predloge. Že prej sem vedela, da moramo govoriti o tem, o tem razpravljati. Veselim se razprave. Mislim, da danes veliko izmed vas te uredbe še ni prebralo predloga. Veselim se torej še nadaljnih pogovorov s komisijo in v sodelovanju bomo potem, upam, našli dobro usmeritev. kar se prenehanje uporabe določenih biocidov tiče, še nismo odkrili kakšnih slabosti, vendar pa bomo, kar se ciljne usmeritve, morali najti rešitev. Nismo pa tako različnih mnen, kar se naprimer higijenskih standardov tiče, ki ga seveda želimo spoštovati. Ja. <laughs> Če bomo zajeli še Dana Jorgensna, bo vse še bolj kompletno. Hvala lepa, sestanek je končan. Jutri ob desetih.